Good morning. Should we start? Dobro jutro, bi začeli. Opravičujem se zaradi lastnih zamud. Vem, vsi se pogovarjate o novicah, ki smo jih prijeli čez noč. Dobrodošli na odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov ali lahko sprejmemo dnevni red. Torej, prenaša se vse po spletu, dokumenti so na voljo na spletu, online in eh, tu imamo tudi še eh, novice, imamo eh, dvojne zapisnike in sicer z 29. septembra in 10. in 11. oktobra. Eh, če nimate nobenih pripomp, velja, da eh, so eh, ti zapisniki sprejeti ob koncu sestanka. Najnovejše informacije o trialogih in drugih dogodkih. Tu imam dve informaciji. Najprej eh, direktiva o streljnem orožju. 13. julija smo sprejeli sporočilo. 27. septembra smo imeli prvi trialog. In tu je šlo za pripravljalno delo pri osmih različnih vprašanjih. Eh, in eh, drugi trialog je bil določen za 25. oktober. Eh, tu smo se pogovarjali o varnem shranjevanju, o, o definicijah, o, o pooblastilih tudi za o, mladoletnike, o prodaji na daljavo. Mi smo razpravljali tudi o označevanju podatkovnih sistemih, izmenjave informacij eh, in o eh, izjemah za muzeje in športne streljce. In eh, dobili smo tudi mandat, eh, da na tehnični ravni nadaljujemo z delom. Imeli smo tudi eh, dolgo razpravo, politično razpravo o medicinskih pregledih eh, glede na dovoljenja za eh, nošenje orožja, o deaktivaciji in eh, porazdelitev orožja po kategorijah A in B. Eh, naj povem, da je zelo veliko podobnih eh, stališč med svetom in parlamentom. Oba, obe instituciji sta so zakonodajalca. Nismo se dogovorili glede vsega, vendar naj povem, da so tu mnenja dosti podobna. Potem pa uh, misija uh, Imka v Ženevo prejšnji teden. Bili smo na dvodnevnem obisku v Ženevi. Cilj je bil, da bolj razumemo, kako deluje mednarodno sodelovanje pri tehnični harmonizaciji na globalni ravni. Tu gre za eh, UNECE gre za eh, javne razpise, javno nabavo. Sodelovali smo tudi z eh, STO eh, in sestali smo se s predstavniki Evropske unije pri obeh organizacijah. Govorili smo se tudi o standardih v cestnem prometu. To je seveda zelo pomembno tudi za homologacijo. S standardi, ki se zastavljajo v Ženevi, so seveda zelo pomembni tudi za Evropsko unijo, gre naprimer za uh, okoljsko testiranje. Vse to močno vpliva tudi na našo evropsko zakonodajo. Eh, UNECE e, eh, in njihov predstavnik je tudi razložil, kako deluje testiranje eh, vozil eh, in homologacija, eh, kar zadeva okoljske te teste želi Evropska unija razvijati še bolj natančne zahteve. Treba je torej izboljšati standarde v vseh državah, ki sodelujejo znotraj v UNECE. delegacija se stala z Markom Van Huklom, veleposlanikom uh, eh, EU pri STO in Petrom uh, Sorensenom, uh, veleposlanikom pri U Združenih narodov. Uh, govorili so o različnih pristojnostih, uh, slišali smo da naj bi se lokalizacija podatkov vključila v trgovinske pogovore potem pa eh, carinske eh, omejitve in necarinske omejitve. Necarinske omejitve so pač postale eh, če dalje večje v tem globaliziranem svetu in na tem področju želimo eh, dobro sodelovanje. In na koncu smo se eh, sestale strokovnjake pri STO za javno nabavo. In govorili smo tudi o pač eh, javnih. Eh, nabavah, razpisih. Opravičujem se, ker smo vse to organizirali v zadnjem trenutku, eh, vendar vse to je bila posledica eh, odpovedi potovanja na Kitajsko. Hvala lepa. So kakšno vprašanje? Andres. Eh, hvala lepa, predsednica, za predstavitev dogajanja pri zakonodaji o orožju. Moje vprašanje je, ali lahko računamo z dogovorom v času slovaškega predsedstva. Mislim, da se je slovaško predsedstvo tu zelo angažiralo in dobro bi bilo, če bi tu hitro napredovali. Bi lahko v zvezi s tem nekaj povedali? Delamo dober napredek. Veliko podobnosti je med eh, stališčem predsedstva in stališčem parlamenta. Eh, eh, obstaja pa seveda razkorak s stališčem eh, komisije. Mi čakamo na to, da komisija in svet pošljeta določene informacije. Predvsem nas zanima, dokam so prišli pri deaktivaciji orožja in zakonodaji v zvezi s tem, potem kako ko so napredovali pri povezovanju registrov, povezovanju podatkov. In potem pa obstaja še neko tretje vprašanje, ki se ga sedaj ne spomnim. E, torej, včeraj je bil sestanek e, s poročevalci v Senci in e, nameravam napisati pismo svetu in komisiji in povedati, katere informacije pričakujemo. Ne zavlačuje eh, parlament, eh, treba je torej eh, opraviti tudi usporedno delo zlasti, urediti vprašanja glede deaktiviranja orožja. Hvala lepa stališče komisije je bilo ekstremno in eh, zelo oddaljeno od parlamenta in sveta. Ali obstajajo tu kakšni znaki, da bi se odnos komisije do tega lahko spremenil? Eh, komisija ni so zakonodajalec. Eh, veliko podobnosti je med stališči parlamenta in sveta trija, dogovor mora biti e, sprejet med so zakono da javcema. Trialog je vodila odlično kolegica Kathleen Steiner. Torej obstajajo seveda določene razlike med e, stališči treh e, institucij, e, vendar e, obstaja seveda veliko podobnosti med našim stališčem in stališčem drugega sozakonodajalca. Eh, gremo naprej. Točka sedem. Eh, to je mnenje eh, Eve Pavnove o um, pobudi za računalništvo v oblaku. Eva, beseda je vaša. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, Rada bi se vam vsem zahvalila za sodelovanje pri tem dosjeju. Eh, hvala eh, tudi za vaš pozitivni pristop k pripravi mnenja. Eh, dobila sem določene predloge sprememb, ki so zelo usmerjeni v določene točke, zelo dobri, dodajajo pravzaprav neko novo kakovost temu mnenju. Eh, razpoložljive in nove eh, podatke lahko izkoristimo samo, če imamo več eh, interoperabilnosti, če dobivamo tudi dostop do podatkov, ki prihajajo iz raziskovalnega sektorja, zlasti kadar ti podatke nastajajo s pomočjo javnih sredstev. Vem, da kolege tudi razumejo, da je potrebno imeti pristop, ki temelji na potrebah, zlasti pri izmenjavi podatkov je tako Mi se zavedamo seveda, da eh, je mnenje omejeno eh, po dolžini in zaradi tega tudi nismo mogli vključiti vseh točk, o katerih smo govorili. Pogovoriti se moram z ljudmi, ki so eh, predlagali spremembe, ki gredo v podobno smer. Um, to je deloma bilo tudi potrdilo zame, saj sem jaz hotela določene spremembe, pa so kolegi šli v isto smer. Kot sem že povedala na prejšnjih sestankih, mora biti to mnenje biti e, čim bolj e, jasno, jedrnato, da bo tudi ITRE, ki je matični odbor, sprejel naše predloge. Veliko predlogov sprememb je o varnosti informacij, eh, o varstvu podatkov. Eh, te predloge so dale skoraj da vse politične skupine, potem eh, standardi za skupno uporabo podatkov, delitev podatkov. Tudi tu je zelo veliko sprememb in tu vidim dobre možnosti za kompromis. Potem zahteva se eh, boljša uporaba infrastrukture, eh, boljše usposabljanje, večje spretnosti. Eh, to je seveda tudi zelo pomembno za evropsko računalništvo v oblaku, ki bi bilo operativno. Treba je seveda vključiti deležnike v MSP-jih. Tudi to točko smo tu še izpostavili. Prepričana sem, da imamo pravzaprav tu neke eh, skupne osnove, na katerih lahko eh, formuliramo kompromise. Veselim se že eh, prihodnjega, upam, da dobrega sodelovanja in upam, da bomo imeli uravnovešeno besedilo in da bomo lahko upoštevali različne predloge. Vsekakor pa se veselim tudi uh, Eh, mnen kolegov, ki jih bom slišala danes. Hvala lepa. Um, eh, želi kdo eh, govoriti za socialiste? Vjeto je sicer poročevalec v senci, ne? potem bom jaz pregovorila. Hvala lepa, eh, Eva. Jaz sem poročevalko v sence za svojo skupino. Hvala lepa za pripravo tega mnenja in tudi za predloge kompromisov. Eh, kot sem eh, slišala, je bil včeraj zelo dober sestanek. Mi podpiramo dosedanje korake ta, eh, to računalništvo v oblaku naj bi bilo tehnološko neutralno. Treba je seveda upoštevati tudi zahteve STO in na tem področju so potrebni globalni dogovori. Te moramo zahtevati. Mislim, da nima smisla eh, graditi trdnjave okoli evropskih podatkov. Eh, kibernetska varnost. Eh, Eh, to je v srčiki eh, računalništva v oblaku in eh, mislim, da je to treba prepustiti ustrezni direktivi, če se sprašujemo, ali naj sodelujemo z državami članicami ali posameznimi organi. Mislim, da moramo predvsem te stvari urejati preko strokovnjakov iz držav članic in misa. Potem standardi. standarde moramo opredeljevati glede na potrebe trga od spodaj na vzgor in de, zavedati se moramo, da 95 eh, odstotkov eh, standardov prihaja iz industrije in eh, da je industrija tu vodilna, 80 odstotkov prihaja po eh, načinu od spodaj na vzgor in mi moramo pač vključiti industrijo, samo na ta način bomo dosegli napredek na trgu. Mi moramo zagotoviti, da bodo naši standardi delovali in da ne bodo eh, ustvarjali zaprtih eh, verik ustvarjanja vrednosti. Če eh, Eh, hočemo standarde eh, od zgoraj na vzdolj, se pravi eh, uvajati jih z zakonodajo, potem moramo seveda tudi upoštevati potrebe. Hvala lepa in sedaj je tu tudi poročevalec v senci za socialiste. Hvala, upravičujem se, da sem uh, zamudil, bil sem na nekem drugem odboru. Uh, Najprej moram povedati, da razpravljamo o predlogih spremembe k temu poročilu. Eh, tudi kompromisi dobro napredujejo, tako da se zahvaljujem vsem poročevalcem v senci za to delo. Gre za poročilo, ki se morda medijsko ne zdi tako zelo pomembna, ampak eh, je pa to poročilo precej pomembno za razvoj tako imenovane četrte industrijske revolucije. Gre za tako imenovano revolucijo podatkov. Danes smo v novem gospodarskem modelu, ustvarili smo nov gospodarski model, kjer je izmenjava podatkov bistvenega pomena za zagon gospodarske rasti ter za zagotovitev enakih možnosti za vse akterje, zlasti za državljane in podjetja. ta pobuda je izredno pomembna tudi za zagotavljanje neodvisnosti Evropske unije in evropskega gospodarstva. Mislim, da moramo izpostaviti tri vprašanja, ki jih pokrivajo tudi predlogi sprememb in pa kompromisi. Najprej gre za tri glavne stebre, ki jih je komisija izpostavila v svojem sporočilu. Infrastruktura za izmenjavo podatkov mora biti varna. Um, Samo na ta način bomo lahko ustvarili resnično evropsko računalništvo v oblaku. Potem drugič, treba je zagotoviti prosto kroženje podatkov, to je pravzaprav peta svoboščina v naši družbi, v digitalni dobi, treba zagotoviti splošno povezljivost eh, in pa kakovost teh povezav. In pa tretjič, treba je več vlagati v infrastrukturo. Eh, kot je povedala poročevalka, 12 odstotkov eh, naložb znotraj Junkarjevega načrta je namenjenih ravno digitalnemu sektorju. Je pa res, da vlada široko soglasje, da to ni dovolj glede na pomen digitalnega gospodarstva. Zato moramo poskrbeti eh, za več naložb v infrastrukture, ki jih, eh, ki jih potrebujemo. Eh, sedanji delež naložb ni dovolj. Potem drugi. Svežen predlogov sprememb potrebujemo jasen pravni okvir in dovolj virov za upravljanje z makropodatki. Uh, v, tej, v tem odmor, odboru bi morali zahtevati, da komisija čim prej. Um, um, poskrbi za sporočilo oziroma zeleno knjigo o prostem kroženju podatkov. Zato opozarjam na predloge sprememb 4 in 5. Potem uh, 52 uh, in pa 58 predloge sprememb, tudi ti so pomembni, podarjajo predvsem logo potrošnikov. Javni sektor bi se moral zauzemati za uporabo računalništva v oblaku. Um, treba je tukaj omogočiti tako delo strokovnjakov, kakor tudi prosti dostop do podatkov za recimo bolnike, če se dotakne področja zdravstva in pa uh, še um, uporaba za znanost. Tukaj mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo, ko gre za inovacije, ko gre za ustanovitev računalništva v oblaku, odprte znanosti, ki bi omogočila izmenjavo podatkov med strokovnjaki, znanstveniki, treba zagotoviti takšno virtualno okolje, v katerem bodo stroko, strokovnjaki, znanstveniki lahko analizirali svoje raziskovalne podatke, kjer bodo lahko sodelovali in jih predtem ne bodo več ločevale meje. In pa še zagon za podjetniški sektor, treba je poskrbeti za uh, naložbe v podjetja, zato da bo do, lahko podjetja se posluževala te nove infrastrukture. Torej, poročilo bi z um, temi predlogi sprememb, o katerih sem uh, uh, govoril, eh, š, lahko, torej gre v, v dobro smer, prispevalo bo k razvoju gospodarstva, k trajnostnemu razvoju in pa k uh, razvoju digitalnega gospodarstva. Hvala lepa poročevalki in pa ostalim poročevalcem v senci za dobro sodelovanje. Odlično hvala. Kaja Kalas, boste govorili za Mortna? Uh, e, Morten se opravičuje, ker pač ni tukaj. Prosil me je, naj se zahvalim poročevalki za odlično delo na tem dosjeju. Hvala lepa tudi drugim poročevalcem v Senci za dobro sodelovanje. E, misli, da gremo v pravo smer, e, kar pa ne velja za odbor ITRE. E, tam vodi poročevalec to v nevarno in negativno smer. Upa, da bo imko eh, stvari spet eh, postavil v spravo smer. Hvala lepa, Jerži Mastalka za Guje ni tukaj. Jan Filip Albrecht za Zelene tudi ni tukaj. Andres želi besedo, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Rad bi se zahvalil eh, poročevalki eh, Evi Pavnovi za dober osnutek tu v našem eh, odboru. Mislim, da lahko s predlogi sprememb še nekoliko izboljšamo njen osnutek. Očitno obstaja tu neko soglasje med posameznimi političnimi skupinami. Dan danes človek sploh ne bi mislil, da je to eh, tako preprosto. Eh, hvala lepa kolegom iz eh, socialdemokratske politične skupine. Dve točke bi pa še rad izpostavil. Razumljivo in pravilno je, da. Eh, Eh, imajo pač eh, mnogi eh, predloge sprememb v zvezi z kibernetsko varnostjo in ustrezno direktivo. Brez ustreznih določb za varstvo podatkov te storitve ne bodo mogle rasti, se razvijati, kar si pa mi v Evropi želimo. Torej mi moramo strukture NIS uporabiti, ki jih omenja Viki Ford. Eh, predlog spremembe 75 je tudi zelo koristen, eh, zaradi tega, ker menim, eh, da moramo zagotoviti neko stopnjo varnosti pri pretokih podatkov, da bodo državljani tudi večkrat pogledali na bančni račun, da bodo lahko šli na Twitter. Eh, tudi zaradi tega, ker eh, bi bili prepričani, da je vse to varno. Eh, če od njih pričakujemo, da čim manj uporabljajo Eh, svoje pametne telefončke, da bo teklo čim manj podatkov, bi to bila eh, napačna smer in mislim, da eh, smo pač tu v našem mnenju šli v pravo smer. Kolegica Kalas je rekla, da upa, da bo odbor za industrijo tudi dejansko sprejel dobre ideje, ki jih ponujamo mi. Hvala lepa. Does anyone from the commission want to... Želi kdo od komisije besedo? Excellent. I'm going to, no, not excellent. Odlično, uh, oziroma komisije niti. Uh, eh, odlično je, da gremo naprej. Uh, Eva Pavnova, želite še enkrat besedo? Mikrofon. Mikrofon. I thought it was on, sorry. <laughs> um, Um, eh, vsekakor bom seveda upoštevala vaše predloge. Eh, o teh smo pravzaprav že razpravljali včeraj na tehničnem sestanku in vi, ki je omenila tudi kibernetsko varnost, standarde, eh, vse to bomo vključili v naše kompromisne predloge sprememb, tako kot tudi vse ostalo, kar so omenili kolegi saj je to že zapisano v osnutkih eh, kompromisov. Eh, torej, mi bomo v naslednjih eh, dneh dokončali te kompromisne predloge spremljeb. 28. novembra bomo o tem še enkrat razpravljali in 29. novembra bomo glasovali. Zahvaljujem se dejansko za odlično sodelovanje z vami vsemi. To je tudi nek eh, primer tega, kako lahko dosežemo napredek eh, pri pomembnih temah v našem odboru in upam, da bo ITRE tudi ustrezno upošteval naše predloge. Hvala lepa. To bo seveda tudi zelo zanimivo videti, kako bo sodelovanje med eh, odboroma IMKO in ITRE to je dejansko tudi preizkus sodelovanja med skupinami. Naslednja točka na dnevnem redu je um, približevanje zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev. Morten uh, Lockhart je poročevalec. Sem pa slišala, da je imel težave s poletom danes eh, zjutraj in da se opravičuje. Vendar Kaja Kalas, eh, ki neverjetno veliko dela, bo prav gotovo prevzela njegovo nalogo danes do povdan. Eh, torej Evropski eh, eh, forum za invalidnost je želel tudi govoriti tukaj in pozdravljamo vas. Išče ni tukaj? There may be a problem that the speaker from the EDF. Potem uh, predstavnik EDF. Torej Evropskega foruma ima morda uh, težavo oziroma ravno kar gredo skozi varnostni pregled. In mislim, da ne bi imelo smisla, da začnemo razpravo, preden pridejo, ker je pač to zelo pomembno. Eh, za njih. In mislim, da ne moremo govoriti eh, o vprašanjih, eh, ki zadevajo osebe z invalidnostjo, ko oni ne morejo priti pravočasno v dvorano. Počakajmo malo. to take a um, break until quarter two, everyone. So if you want to take a break. No, naredili bomo odmor eh, do 15 do 10 ure in potem bomo nadaljevali. Hvala lepa. Hvala lepa. Takole. Dobrodošli naši prijatelji z EDF. E. To je razprava o aktu dostopnosti. To so zakoni in drugi predpisi držav članic v zvezi z zahtevami glede dostopnosti proizvodov in storitev. poročevalec je gospod Lökegard, ampak žal ima njegov let zamudo. Tako da bo Kaja Kalas prevzela in spregovorila o njegovem imenu. EDF je stopil v stik z nami, hvala lepa, da ste stopili tudi v stik v stik z mano kot predsednico. Če imate kakšno težavo, prosim, pošljite to tudi sekretarjatu. Imamo torej tudi odličnega poročevalca. Dobro je, da je EDF z nami, pa tudi Business Europe smo povabili, da bo sodelovala v izmenjavi mnen. Najprej bo dobila besedo gospa Kalas, ki bo spregovorila v imenu gospoda Lukegarda, potem predstavnik IDF-a, e potem predstavnik Business Europe, potem bo dobila besedo spet poročevalka, če bo želela, potem poročevalci v senci in potem seveda še drugi poslanci in poslanke, potem pa spet IDF e in Business Europe, na kar še komisija in na koncu še poročevalka za povzetek. Upam, da je sedaj to jasno. gospoda Šoltesa tudi ni, počasno senci zelenih, slabo se počuti, opravičuje se, da bi bil tukaj, pa ne more biti. Sedaj je torej, dobi besedo Kaja Kalas. All, uh, Hvala lepa. Najprej bi gospod Lockhart rad izrazil svoje opravičilo, ker se je podzemna železnica v Köbenhavnu pokvarila, zamudil svoj let in zato ga tukaj danes ni. Kar se tiče tega doseja, akt v dostopnosti, želi ustvariti občutljivo ravnovese za invalidne osebe. Želi ustvariti dobro delujoč skupni trg. Ni dvoma, da mora dostopnost za vse državljane Evropske unije biti dodana vrednost za EU v tej fazi bi rad, da izpostavim tri stvari. Čeprav ga danes ni tukaj, bo seveda vse pripombe si zabeležil. Prisluhnil nam bo, ne bo prejudiciral odločitev glede tega pomembnega doseja. Ceni pa prispevke in zanimanje za to poročilo. Potem nadalje misli, da moramo ta predlog spraviti naprej. Vse tega imamo že kar nekaj časa na mizi, več kot leto, in to je priložnost za parlament, da pride k dejanjem, tudi tam, ko postanejo zadeve težavne, ker nihče ne pravi, da je to enostavna naloga. Tretjič in zadnjič, to se mu zdi priložnost, da bi ponudili rešitve za evropske državljane. Državljani in podjetja si želijo rešitev, ki bodo izboljšala vsakodnevno življenje in njihovo blagostanje. Zato je ključnega pomena, da imamo pravo ravnovesje, ki sem ga omenila že uvodoma. In sicer tako, da bomo imeli zakonodajni okvir, ki bo izboljšal dostopnost, istočasno pa bomo zagotovili, da bodo državljani in podjetja to videli kot priložnost za inovacije in rast. Dva cilja sta tega predloga. Prvič, da zadostimo konvenciji Združenih narodov o invalidnih osebah in drugič, da imamo bolje delujoč skupni trg To mora biti naš skupni cilj. S tem skupnim ciljem pa želi izpostaviti vprašanje, ali je obseg predloga zadosten. Bomo tako zadostili ciljem predloga. Veseli se sodelovanja v naslednjih tednih, mesecih in letih in veseli se tudi vaših prispevkov za delo v prihodnosti. Hvala lepa. Tako, sedaj pa v imenu foruma za invalidne osebe. Čestitke za sestanek včeraj v parlamentu. Zelo dobro, deležba je bila. Pa dobi besedo gospod Torkold Olison. Tak. Eh, mange tak for denne mulighed. Hvala lepa. Hvala lepa za dobrodošlico. Govoril bom dansko. iskrene, iskrena zahvala za to, da smo dobili možnost za izmenjavo mnen. Kar nekaj milijonov invalidnih oseb je v EU in zato je to za nas pomembna tema. Kot evropski državljani smo zelo veseli, da nam je Evropski parlament omogočil predstaviti naše stališče. To kaže, da obstaja dobra volja, da bi prisluhnili invalidnim osebam. Torej še enkrat prav prisrčna hvala za to. EDF, Evropski forum za invalidnost, se veseli, da je ta predlog bil podan. Mislimo, da je pomembno na evropski ravni podati takšen predlog. Dobro se nam zdi, da EU skupaj z državami članicami poskrbi za to, da bo deveti člen konvencije o pravicah invalidnih oseb tudi zagotovljen. To konvencijo je EU tudi so podpisala. Seveda, čudežnih rešitev nimamo. To je tudi jasno. Ampak to besedilo je korak k odstranjevanju ovir v Evropi. S to zakonodajo ne bomo imeli novih zavez, bomo pa poskrbeli za to, da bomo napredovali na tej poti. Potrebno je pomisliti tudi na to, da se ta direktiva osredotoča na mainstream proizvode potem pa imamo seveda tudi posebne proizvode za invalidne osebe, vendar pa, ko govorimo o tistih proizvodih na širšem trgu, potem ne sme biti tako, da bi imeli dve različni skupini proizvodov. Ko bi imeli potem proizvode za širšo uporabo, ki pa jih naprimer nekdo, ki uporablja napravo za boljši sluh ne more uporabljati. Mi, ljudje, z invalidnimi potrebami, moramo biti del širše rešitve in to mora potem veljati za vse. Gledamo enake televizijske programe kot ostali. Po televiziji, pa tudi na potovanjih z letali, vlaki in tako dalje, si ogledujemo enake programe. Nekateri pa imajo težave, ker določeni proizvodi za njih niso pri, ustezno pripravljeni. To, s tem imamo težave tudi mi in zato pričakujemo enake rešitve. Kot sem dejal, ta direktiva seveda ne bo rešila vseh težav, pa vendar smo mnenja, da bo prišlo do izboljšav. Želimo rešiti težave za podjetja, in tudi težave za invalidne osebe v Evropi. Kar nekaj delov direktive je, ki bi jih lahko izboljšali. To je naše mnenje. Kar se tiče cilja te direktive, pa smo mnenja, da bi težišče moralo biti bolj v smeri stavb in opreme premalo je tega. Države članice lahko podajajo predloge, tako je zapisano, lahko podajajo rešitve, vendar pa to ni obveza za države članice. In tukaj nas vseeno skrbi, da se ne bo zgodilo nič. Na nacionalni ravni vedno znova doživljamo odpor. Da bi pa se invalidne osebe v Evropi lahko prosto gibale, bi bilo potrebno, naprimer v hotelih, ali drugih javnih ustanovah, uvesti določena obvezojoča pravila, da bi potem imeli torej lažji dostop, kajti sicer bomo težko odstranili vse ovire. Še ena težava je promet. To različna zakonodaja in predpisi le deloma pokrivajo. Mislim, da bi se morali osredotočati na dostopnost celotnega prometnega sektorja. Ni dovolj, da imamo samo delno dostopen javni promet za invalidne osebe, ostanek pa ne. Imamo čez evropska pravila, ki skrbijo za to, da je prometni sektor delno dostopen. Ostali deli pa niso. Tako da moramo poskrbeti za to, da bodo invalidne osebe na splošno in posod imeli prost dostop do prometa. Ne gre samo za to, da bi lahko kupili vozovnico, da nimamo težav, ni uvir pri nakupu vozovnice, potem pa ne moremo na vlak. Tretja točka, na katero bi se radi osredotočili, pa je v predlogu možnost za podjetja, da te direktive ne uporabijo tako kot bio naj. 12. člen se naj ne uporabi za to, da bi sedaj iskali in izkoriščali vrzeli za to, da se pravila obide. Mislim, da ni dobro, če to omogočimo. Pri tej direktivi gre konec koncev tudi za to, da malim in velikim podjetjem v Evropi damo možnost, da so konkurenčni na enaki podlagi in ponudijo enake rešitve. Primer železnice na Danskem. Kupili bi naj nove vagone. In slišali smo, da imamo v prijetnem sektorju vse urejeno. Potem pa sem govoril z nekim drugim uradnikom, ki je potoval po Evropi in je videl drugačne vlake in je dejal, kako odlično bi bilo, če bi imeli evropski standard za dostopnost, za dostop brez ovir. Vsi tisti, ki bi radi prodajali vlake, vlakovne kompozicije, že imajo določene rešitve v svoji ponudbi. To pomeni, da za podjetja po eni strani obstaja možnost, da ponudijo te proizvode, po drugi strani pa obstaja neko pomankanje volje, počasnost, ko se te težave ne rešujejo prav hitro. Torej, obstaja protislovje. Konzervativni smo v negativnem smislu, ne želimo si nič novega in to je težava, ki sem jo opazil, ni pa ti dobro za podjetja, sploh pa ni dobro za invalidne osebe. Prav tako je pomembno, ko govorimo o kolektivi, da si ogledamo vso zakonodajo v povezavi s prometom, z audiovizualnimi storitvami nič novega ni, gre pravzaprav samo za to, da bi to bilo veljavno za celotno področje. To tudi niso neke nove zaveze. Gre za to, da bi vse bilo usklajeno. In za zaključek naj povem še tole. Izboljšave, ki bi si jih želeli mi, so take narave, da bi šli prek tega besedila, da bi to bila pravila na najmanjšem skupnem imenovalcu, tisti, ki bi hotel iti dlje, pa bi moral imeti možnost, da to stori. Tako si mi to predstavljamo. Če želimo napredovati pri tej zakonodaji, potem se mi zdi pomembno, da države članice in različni akteri, te tudi podjetja, izvedo, kaj se na tem področju dogaja. Vse skupaj moramo nadzirati in organi morajo imeti možnost preveriti, ali se direktiva ustrezno uporablja in izvaja. Vprašanje pa je, ali si želimo imeti družbe, ki bo dostopna za vse, ki bo brez ovir, dostopna torej za vse, tudi za invalidne osebe, bi naj imeli odprto družbo, dostopno za vse, potem moramo imeti odločno direktivo, z ustreznimi nadzornimi mehanizmi. Seveda. Hvala lepa. Mr. Patrick Grant. So Patrick Grant, Business Europe. Good morning. Thank you. Dobro jutro. Hvala lepa, da ste povabili tudi Business Europe, da spregovorimo tukaj v odboru IMCO. Nakratko bom pokomentiral predlog za evropsko dostopnost, kar zdiče pristopa, vpliva na skupni trg, vpliva na inovacije in vpliva na nadzor na trgu. Preden pa začnem, naj razblinim en splošno razširjeni mit. Biznis Europe razume cilj komisije, da bi validne osebe lahko bolje sodelovali v družbenem življenju. V bistvu so invalidne osebe polnomočene, da sodelujejo v družbi, z rešitvami podjetij. Torej, podjetja so že prepričana, da ima komercialni smisel, da kar se da veliko potrošnikov omogočimo, da uporabljajo vaše storitve ali prodajamo proizvode. Nismo pa prepričani v pristop komisije, kako pripravlja to zakonodajo. Če se ogledamo podrobnosti, je jasno, da se ta predlog navezuje na okvir o skupnem trgu in se zanaša na to. Zato smo kot tisti, ki skrbimo za dobro delujoč trg in vi, ki morate skrbeti za to, da je to zakonodaja, ki ima dobre namene, vendar pa bodo nadzorni organi v državah članicah imeli nejasna pravila in to bo pomenilo več notranjih uvir za podjetja. Predlog pred nami ne upošteva velikega inovativnega trga za proizvodne storitve, ki že obstaja to vodijo, vodi zakonodaja, ki je specifična na tem področju, pa tudi standardizacija. Naprimer, prometni sektor, o katerem smo že slišali danes. Ta že dolgo sodeluje s predstavniki invalidnih oseb. To je sektor, ki je že zelo reguliran. Od letal, vlakov, vsi bi naj prinašali prednosti za invalidne osebe. Vendar pa te predogovorene pobude se zdijo ogrožene zaradi tega predloga. To bo ogrozilo sedanje in prihodnje naložbe. Zmožnost podjeti, da še naprej ponujejo rešitve in napredujejo pri širšem občinstvu, bo odvisna od možnosti inovirati. Vendar pa ta predlog bo zvezal roke podjeti na škodo inovacij in končno potrošniki ne bodo pridobili vseh prednosti, ki bi jih naj pridobili. Glavni razlog za to so zahteve, ki diktirajo, kako nekaj doseči, ne pa kaj doseči. Podjetja imajo možnost, da uporabijo z osnovo storitev in izdelkov za vse, vendar pa to včasih ne praktično. Naprimer IKT. Nasplašno se organizira med velikimi proizvajalci, ki sodelujejo z manjšimi podjetji, ki ponujajo specializirane rešitve za družbo, vendar pa ta standard je sedaj postavljen pod vprašanje s tem predlogom, kajti podjetja ne bodo več krojila rešitev. Namesto tega se bodo soočala z nemogočo, nelogično nalogo, ko bodo imeli veliko potrošnjo, ki jih bodo morali zajeti v eno samo rešitev, čeprav bi morali za invalidno osebe imeti drugačno rešitev. Torej dostopnost, za kar se da veliko potrošnikov, je vedno bil naš cilj, vendar pa ne moremo prej zakonodaje zagotoviti ustrezno zasnovo. Zakonodaja mora temeljiti na potrjenih aktualnih dejstvih. Gde na dejstvo, ki jo komisija trenutno namenja boljši zakonodaji, smo presenečeni, ko imamo presojo vplivov, ki je tako zastarela in jim manjkajo informacije. Če si ogledamo bolj podrobno, imamo podatke z 2010, potem pa nekaterih podatkov ni, naprimer začetni stroški za podjetje, tega tudi ni. Priznavamo kritiko raziskovalnih služb parlamenta v tej smeri in bi se strinjali. Če komisija ne bo spremenila in še enkrat naredila presoje vplina, bi si želeli, da bi so zakonodajalca to, stori, so zakonodajalca to storila. Nekatere države sveto to že počnejo, to že zahtevajo. Podjetja, da bi imela skladne proizvode in storitve, mora spomenovati določena pravila. Vendar pa ta pravila so zelo nejasna in široka. Nekaterih opredelitev sploh ni za nekatere sektore. Torej, kaj se misli z operativnimi sistemi in programsko opremo, se to omejuje na računalnike v javni sferi ali pa govorimo o zelo veliko tehnologijo prihodnosti, ki bi lahko prišla na trg prek interneta stvari. Pravna negotovost obdaja tudi sam predlog. Če si ogledamo izjeme, ki so za podjetja, potem ni razlage, kaj se zgodi, če se podjetje znajde kot izjema, potem pa organi ne priznavajo te izjeme za podjetja ali če se potem dva organa ne strinjata med sabo, naprimer. Torej v praksi bo ta izjema nerealistična za podjetja. Nobeno podjetje v dobri veri ne bo uporabilo te izjeme, ker ne želijo tvegati neskladnosti kasneje strani organa za nadzor trga. Ni pravne gotovosti. Prav tako, in to je bolj alarmantno, je način, kako se izjema izvaja, taka, da bo spremenila obstoječi okvir za prost pretok dobrin. Podjetja bodo sedaj morala prenotificirati izjeme vsakemu nacionalnemu organu za nadzor trga, kje bo proizvod dan v promet. In želimo si sorazmernosti v predlogu. Moramo reči, da to sedaj v tej fazi še ni doseženo. Gotovo se strinjate z nami, da so pravila dobra toliko, koliko je dobro papira, katera so napisana. Potrebno pa jih je seveda tudi izvajati. Če ne bomo imeli strežne izvedbe in strežnega nadzora organov, potem bodo stvari še slabše. In to je pomembno za varnost proizvodov. Kaj ti konec koncev bo Evropa imela izbiro. Še naprej prednostna naloga za varnost proizvodov, ne izvajati te direktive ali pa izvajati direktivo v škodo varnosti proizvodov. Naj zaključim. Dostopnost je tema, ki je ne moremo meriti. To se zanaša na stalno komunikacijo med uporabniki, invalidi in podjetji, ponudniki. To pomeni, da razvoj mora stremeti k izpolnevanju želja družbe. Torej ni vse belo-črno. Nacionalni organi za nadzor ne smejo imeti moči, da bodo iskali rešitve, ki ne morejo biti stotstotno dostopne vsaki možni situaciji. Gospe in gospodje, veselimo se, da bomo konstruktivni, da bi izboljšali ta predlog. Jasno pa je, da je veliko dela potrebno upraviti. Smo vam pa na voljo za pomoč. Hvala lepa. Hvala lepa obema za vajni predstaviti. Tako, Sedaj pa poročevalci v senci. Sabine bi naj začela, no pa bo prevzela Andreja Švab po imenu ELS. Hvala lepa, predsednica. Veseli me, da smo s to predstavitvijo začeli posvetovanje o tem pomembnem doseju v našem odporu. Pri obeh predstavnikih bi se rad zahvalil za zelo pomembne predloge k temu zakonodajnemu predlogu. Mislim, da si vsi želimo, da bi vsak dan invalidov z izvajanjem tega akta znatno izboljšali. Zato moramo sprejeti tudi stroške, ki gredo in so povezani s tem. Vendar pa tudi predsednik Business Europe je ponazoril, da moramo poskušati biti sorazmerni in razvijati zadeve postopno, tako da ne bo vse skupaj postal prevelik poseg v ekonomijo, kar bo potem prineslo samo frustracije, ne pa pozitivnih učinkov. Nekaj vprašanj. Najprej predstavnik, predstavnik EDF ali predstavnik se mu zdi, da bi lahko v tem aktu dostopnosti, naprimer do leta 2022, razvijali zadeve postopno, zato da bi stroške, ki so povezani s predlogom komisije, kot je ta v tem trenutku, nekoliko zmanjšali. In potem sem tudi iz dokumentov že videl, da imamo različne zahteve ki so povezane z dostopnostjo in zahtevami v tej smeri. Včasih si moramo zastaviti vprašanje, ali vsi proizvodi morajo tako izpolnjevati vse zahteve, ali bomo imeli tudi različne skupine proizvodov. In drugič, to je vprašanje za predstavnika Business Europe, ali ne obstaja nevarnost, da če bomo imeli oznako CE, ki je varnostna oznaka za proizvode EU, če bomo to preobremenili, In če bomo povezovali s tem vprašanjem, ki niso povezane z varnostjo, ali ne bo potem ta oznaka preobremenjena, to bi me zanimalo. Hvala lepa. In v imenu socialistov Olga Sehnalova. Uh, eh, Pani predsedkinja, jaz se v prvi řadě omlouvam. Hvala lepa predsednica, najprej se želim upravičiti, da me ni bilo na začetku sestanka in tudi ne na začetku te razprave. Imela sem sestanek s slovaškim predsedstvom, torej še enkrat se upravičujem. Upam pa vseeno, da je bilo veliko argumentov, ki, jih, ki sta jih gosta predstavila, tudi že v prejšnjih razpravah omenjeni. Naprimer, včeraj smo imeli razpravo tukaj v parlamentu. Organizirali smo dogodek skupaj z EDF, z Evropskim forumom za invalidnost. Naša današnja razprava pa je v okviru tega odbora že tretja izmenjava mnen. Pred pol leta smo se o tem že pogovarjali in veseli me, da se je poročevalec lotil svojega dela upam, da bo zagotovil intenzivno sodelovanje z našim odborom, ne samo z našim odborom, temveč s celotnim parlamentom in bomo tako dobili jasni mandat na ravni držav člani za pogajanja. Konec koncev je parlament tisti, ki je pozval komisijo k predložitvi takega predloga za izboljšavo dostopa do proizvodov in storitev za vse državljane Evropske unije ta predlog moramo pozdraviti, kaj ti skupni trg bo tako bolje deloval. Zato pa seveda potrebujemo dostopnost vseh oseb do proizvodov in storitev. Zaenkrat nam to še ni uspelo. Ta predlog lahko kakovost življenja izboljša, ne samo za invalidne osebe, temveč tudi za starejše državljane. Prav tako lahko to bolje umestite osebe v družbo v okviru naprimer digitalizacije, ki smo jo z veliko ukrepi že podprli. Še prav posebno pomembno je, da nismo diskriminatorni za bolj ranljive skupine prebivalstva. Kar se tiče staranja prebivalstva, pa tudi izhajamo iz tega, da imamo v Evropi 120 milijonov oseb, ki bodo lahko koristili ta predlog. Najprej moramo opredeliti področje uporabe, kar se tiče proizvodov in storitev. Pozavi s tem se mi zdi pomembno, da ta akt pojasnimo z nadaljnimi zakonodajnimi instrumenti. Mislim, da je nujno potrebno imeti jasne, enostavne oznake za dostopne proizvode in storitve. Tukaj imamo tudi določbe o neustrezni obremenitvi. To pa po mojem ne pojasni razmer glede na parametre, ki bi to morali pojasniti. Zdi se mi pomembno, da vključimo tudi organizacije in združenja invalidnih oseb. Pripravljena sem se pogovoriti o vseh predlogih, tako da bomo lahko pripravili pobudo, ki ne bo razlikovala med državljani z ali brez invalidnosti. Veselim se sodelovanja, še prav posebno s tistimi, ki, zadeva, ki jih ta pobuda ne bo zadeva. Hvala, Viki stakeholders die hier um, aanwezig zijn. Hvala vsem uh, udeležencem današnje razprave. Ta dosje je izredno pomemben. Vsi se strinjamo s tem, da bi moralo kar največje število invalidnih ljudi imeti zagotovljen enak dostop kot uh, neinvalidni ljudje strinjam se z eh, Andreasom, treba je spoštovati načelo sorazmernosti. Tukaj razmišljam recimo o prometu. Promet že ima um, določene obveznosti glede dostopa, ki jih je treba spoštovati. Imam eh, vprašanje v zvezi z um, avtomati za tiskanje vstopnic, tudi ti bi morali biti dostopni za vse, tudi za invalidne osebe. In to vsi avtomati, kajti v prihodnosti bo tako, da, bodo, da bo manj ljudi kupovalo vstopnice na avtomatih, ampak jih bodo kupovali na spletu. Zato sprašujem EDF, kakšna rešitev bi se uh, Eh, vam zdela najpomembnejša, najboljša. Morda bi lahko imeli en avtomat za vozovnice. Um, bi bilo to dovolj za zagotavljanje dostopa marsikje na železniških postajah ali letaliških postajah? Uh, so tudi posebne osebe, ki pomagajo invalidnim osebam pri nakupu stopnice? Potem Business Europe in EDF sta oba govorila o dizajnu za vse. Ali sem prav razumela, da sta proti dizajnu za vse in sta prej mnenja, da bi morali upoštevati potrebe posameznih skupin ljudi, recimo invalidnih oseb? Uh, se vam zdi to boljše, kot pa da bi imeli dizajn, ki bi bil dostopen za vse? Če sem prav razumela, menite, da bi ta dizajn za vse uh, imel negativen vpliv na cene za potrošnike. Ali sem to prav razumela? In pa še m, mm, zadnja pripomba, bolj pripomba kot vprašanje. Uh, Strinjam se s tem, kar je Andrejas rekel o označevanju CA. Mislim, da ne bi bilo smiselno, da bi tako označevali proizvod, eh, ki zagotavlja enakovreden dostop do, do, za vse. Morda bi tukaj morali imeti kakšen drugačen sistem označevanja. Um, is anybody here from the GUE group? je tukaj kdo iz skupine GUE, ne, zelenih, ne, IFDD, e ne. Potem pa lahko drugi dobite besedo. Ali želi kdo besedo? Če želi še kdo drug besedo, najprosim to nakaže za dvigom roke. Katrin Štajler. Um. Hvala lepa, hvala lepa vsem tistim, ki ste sodelovali v tej razpravi. Na ta predlog čakamo že zelo dolgo in ko ljudje govorijo o stroških, me preseneča, da ne govorimo o tem, kakšen je pa strošek nedelovanja. Strinjam se s tem, da je treba preveriti smiselnost te direktive za prihodnost, moramo razmišljati um, tudi o prihodnosti na ta način pripraviti direktivo. No in pa še um, preseneča me odnos uh, podjetij. Uh, zelo zanimivo se mi zdi, da imajo posebno skupino za invalidne osebe, kaj ti ton, ki ga je uporabil predstavnik Business Europe, se mi je zdel kar želil. Kar želil. Tudi invalidne osebe so njihovi potrošniki, stranke, uh, Eh, in eh, Business Europe bi moral slej kot prej resno razmisliti o tem, da eh, razmišlja o pravicah invalidnih oseb. Mislim, da bi morali na razumen, progresiven in vse vključujoč način se lotiti tega problema. Dolgo sem se ukvarjala z podjetji, z dostopnostjo, jaz sem uh, tudi se sestala z um, prvo invalidno osebo, ki je bila na invalidskem eh, vozičku v Evropskem parlamentu že v 90-ih letih in takrat smo recimo ugotovili, da marsikaj za te ljudi v parlamentu ni dostopno, tako recimo tudi niso mogli iti na avtobus. Uh, Potrebujemo strezne rešitve, ki bodo delovale za vse invalidne osebe po Evropski uniji. Mislim, da bi morali skupaj delati za to, da bi dosegli naš cilj. Zato pa si je treba najprej ogledati možnosti in pa probleme. Hvala, Kaja Kalas, ki govori v svojem imenu. I'm speaking, uh, speaking as uh, everybody, I think, in our group. Right? Ja, mislim, da govorim v imenu moje celotne skupine. Imam vprašanje za naše goste. Najprej ideja. Vi ste rekli, da je obseg tega predloga preozek, da ga je treba razširiti. Ampak. Uh, Zanima me, kako naj razširimo obseg, zato da vse skupaj ne bo postalo pre, preveč razvoden, razvodeno. Ali lahko nekaj več poveste o tem, kaj ste hoteli s tem povedati, da je treba povečati obseg. Potem predstavnik Business Europe. Rekli ste, da ima ta predlog lahko široka tolmačenja, ki lahko potem v realnosti ustvarjajo ovire um, in da lahko to oteže delo nadzorni, um, organom za nadzor trga. Kaj pa vi predlagate na mesto tega? No, komisija ima tudi to načelo, think small first. Ali ste lahko kaj bolj natančni, ko gre za finančna in administrativna bremena, stroške v zvezi s tem in pa potem um, zavračate ta dizajn za vse, za vse storitve in proizvode. Uh, ampak kako pa naj imamo uh, Kako pa naj uredimo to področje, brez da bi pri tem pustili vse neka manevrskega prostora za različna tolmačenja? Hvala, tudi sama imam nekaj pripomp. Eh, popolnoma me je šokiral vaš eh, komentar, da nima smisla, da lahko kupiš eh, vlak, da lahko kupiš vlak, vozovnico za vlak, pa ti to nič ne pomaga, če potem ne moreš eh, vstopiti na ta vlak. Torej, res treba zagotoviti enake možnosti, enak dostop za vse. No, ampak kot pri vsaki zakonodaji je treba poskrbeti za to, da ta zakonodaja ne bo prišla v protislovje z drugimi uh, kosi zakonodaje. Potem številni ste rekli, da je treba uh, Eh, pustiti v direktive dovolj prostora za prilagajanja novostim, ki se bodo pojavile v prihodnosti, torej ne smemo se samo osredotočiti na staro tehnologijo. Imam pa tudi vprašanje v zvezi z dokumenti. Torej, mi pričakujemo, da so izdelki varni. Um, Kristel Šaldemoze je pripravljala zakonodajo o varnosti izdelkov in storitev, ampak ne moramo pa pričakovati, da mora vsak izdelek imeti označbo o skladnosti. Torej, ali bi eh, ta zakonodaja pomenila, da bi vsak izdelek, vsaka storitev morala skozi ta postopek ugotavljanja skladnosti, v kolikšni meri je treba torej eh, eh, to zakonodajo o dostopnosti povezati z to strožjo zakonodajo na višji ravni, kjer so potrebne deklaracije o skladnosti, eh, torej, ki veljajo predvsem za tiste izdelke, ki so varnostno najbolj problematični, ja, če sem se prav izrazila. Sedaj pa bomo odprli delov, eh, v, eh, torej, um, obrnili vrstni red. Najprej dobi besedo predstavnik Business Europe, potem pa foruma za invalidne osebe. So, uh, firstly, Hvala. Najprej v zvezi z oznako CA. Kakor veste, to ni namenjeno potrošnikom, ampak podjetjem. Uh, s tem želijo podjetja pokazati, da so njihovi izdelki v skladu z okoljskimi in eh, potrošniškimi standardi. In eh, strinjam se s tem, da bi uporaba te oznake pri tej zakonodaji lahko povzročila zmedo. Še vedno bodo, eh, bo ta oznaka veljala tudi za izdelke, ki so zunaj obsega te direktive. Se pravi, te izdelke z dostopnostjo bomo um, potem lahko zamenjali z oznako CA, ki velja za okoljske in druge standarde. Torej, če bo nejasno, ali so določeni izdelki dobili CA oznaka zaradi okoljskih standardov ali zaradi dostopnosti, potem bo to seveda pomenilo veliko zmeda za podjetja. Potem tudi ni mi jasno, kako bi naj imeli oznako CA pri storitvah ali pa pri spletnih straneh. Potem še pristop. Um. Yeah, I agree. Design flaw is going to affect the prices. Um, torej, govorim o oznaki CE. Uh, no, m, mm, potem še nekaj besed o tem dizajnu za vse. Uh, prepričan sem, da bo to privedlo do sprememb cen na trgu. Um, podjetja morajo za skladno za zakonodajo prevzeti določene stroške in potem se pozna na izdelkih če boste zahtevali enak izdelek za vse, namesto da bi imeli različne izdelke za različne skupine ljudi, bo to seveda povišalo cene. Prav tako mislim, da Design for All ne bo pomagal podjetjem doseči eh, potrošnikov za posebnimi potrebami. Dobro, podjetja se lahko za to odločijo, ampak eh, nima smisla, da bi bil, da bi bil ta dizajn za vse zavezujoč tudi pri določbah ni jasno, ali eh, to pomeni, da mora biti izdelek polno dostopen, takoj ko ga daš na trg, oziroma ali lahko predvideš določeno tehnologijo, ki je kompatibilna z kakšno posebno um, dodatno funkcijo, recimo eh, funkcijo za branje za slabovidne osebe. Eh, no, za Business Europe je to vprašanje zelo resno. Mi imamo poseben oddelek, ki se ukvarja za potrebami invalidnih oseb. Oni identificirajo potrebe družbe. Jaz sem iz eh, oddelka za notranji trg. Mi vidimo to zakonodajo kot nekaj, kar bo vplivalo močno na enotni trg. Gre za klasičen eh, nov zakonodajni okvir. Govorimo o tržnem nadzoru, o oceni skladnosti, govorimo o dizajnu, o zahtevah. Vse to seveda vpliva na notranji trg. Kar se tiče stroška nedelovanja, pa bi rekel, da moramo biti tukaj previdni. Podjetja že sedaj počnejo veliko. To sem želel pojasniti že na začetku. To, da nimamo zakonodaje, seveda ne pomeni, da v praksi ne počnemo ničesar. Potem drugačna oznaka, poleg oznake CE. Tukaj menim, da moramo biti previdni. Če bi imeli oznako za dostopnost, potem je to lahko dostopno recimo za določeno kategorijo potrošnikov, za skupino A, ni pa nujno to dostopno za potrošnike skupine B poenotena oznaka torej nima smisla za različne skupine potrošnikov, ki jih želimo doseči. Poleg tega je dostopnost nekaj, kar se spreminja, kar stalno potrebuje inovacije, izboljšave. Ne moremo eh, preprosto dati oznake za nek izdelek in reči, tako sedaj smo upravili delo, ko gremo domov. Gre za to, da je treba se v prihodnosti stalno posvečati izboljšavi proizvoda, zato takšna oznaka v praksi ne bi delovala in pa še obremenitve, bremena. Izjava o skladnosti bo potrebna za vse uh, izdelke iz obsega te direktive in tudi za storitve. Tega zaenkrat še nimamo. To pa zato, ker je celotna direktiva vezana na nov zakonodajni okvir, kjer je potrebna izjava o skladnosti za podjetja, uh, Eh, in če, je, če obstaja neka utemeljena zahteva nadzornika na trgu, mora podjetje to izjavo o skladnosti um, dati v javnost. Eh, podjetja morajo ob tem uh, pojasniti, kako njihov izdelek dosega kriterije skladnosti. Potem bo seveda treba preveriti uh, vse do konca vzdolž dobavne verige in to je lahko problematično, zlasti za majhna in srednja velika podjetja. Recimo v spletni trgovini bodo majhna in srednja velika podjetja težko ponudila takšna, takšne storitve in izdelke zdolž celotne verige. Tukaj torej obremenjujemo majhna in srednja velika podjetja, ta ne bodo mogla tega tako začeti izvajati. In pa kot sem že povedal, izjema, ki je bila predvidena za SME, je preveč eh, obremenilna. Eh, toliko bi, moral narediti, toliko bi moralo narediti majhno in srednje veliko podjetje, da bi izpolnjevalo vse te kriterije, da se mu to sploh ne bo splačalo. Toliko z moje strani. Thank you. I do want to leave sufficient. Hvala. Še predstavnik IDF. E Folkert, izvolite. Tak for det. <clears throat> Mange tak, og mange tak for de øh, gode og interessante spørgsmål. Hvala lepa. Zahvaljujem se za številna zanimiva in dobra vprašanja. Najprej. Vprašali ste, ali se nam v EDF-u zdi smiselno, da bi postopoma uvajali to direktivo, torej za različna področja. Morda bi bilo dobro, če bi si ogledali življenski cikel določenega izdelka in se ob tem vprašati, za kateri cikl ne velja ta direktiva. Recimo pri uh, prometu bi lahko up, um, upoštevali različne faze uh, za začetek veljave te direktive. Potem uh, tudi, ko gre recimo za dostopnost avtomata za vozovnico. Eh, no, eh, ni dovolj, da imamo samo avtomate za vozovnice, včasih moramo te vozovnice tudi zamenjati. Včasih uh, eh, skladka, skladka, dobro, avtomate bomo tako ali tako postopoma odpravili, ampak to bo še trajalo nekaj let morda bi lahko avtomate za prodajo vozovnic vzeli za zgled. Če bi bili eh, dostopni za vse, potem, če obstajajo avtomati, ki so dostopni za vse, potem so lahko vsi avtomati takšni, ne pa samo eden izmed avtomatov na postaji. Potem glede te, tega pomisleka, da se bodo dvignile cene za potrošnike. Uh, Predstavnik Business Europe je rekel, da se bodo cene dvignile. Tukaj govorimo o mainstream proizvodih, ki bi naj bili na voljo za vse in dostopni za vse. Govorimo o milijonih izdelkov proizvodov. Če nekaj eh, izdelujemo na ta način, da je dostopno za vse, potem. Eh, To velja za številne proizvode, za milijone proizvodov. Ali bo potem vse skupaj draže? Mislim, da se stroški oziroma, eh, da to ne bo povzročilo toliko dodatnih eh, stroškov, kot je to rekel predstavnik Business Europe. Tukaj se mi zdi, da ta argument višjih stroškov bolj uporabljajo Mm, kot nek argument strahu, da bi nas odvrnili od sprejema takšne zakonodaje. In pa še nekaj o obsegu te zakonodaje. Prej sem se navezal predvsem na dostopnost do posameznih zgradb. Ne more biti tako, da bi države članice same odločale o tem, ali ne bodo zgradbe dostopne za vse. Ne, potem potrebujemo zavezujočo zakonodajo za vse države članice. Eh, potem eh, ne gre tukaj samo za zgradbe, gre tudi za parkirna mesta in drugo. Mi moramo tukaj imeti veliko potrpljenja, lahko čakamo na to, da bo vse dostopno tudi za invalidne osebe. Imamo, imamo veliko potrpežljivosti, lahko na to čakamo tudi 20 let. Lahko to razumemo, da bo to trajalo nekaj časa, če bomo morali preurediti stare zgradbe. Če pa mm, gre za gradnjo novih objektov, bi morali takoj poskrbeti za to, da postanejo ti dostopni za vse. Eh, če gre za obnovitev, pa lahko čakamo. Ko pravim, da bi vse, da bi posod morali odstraniti ovire za eh, invalidne osebe, potem se seveda ob tem zavedam, da to lahko zahteva tudi določeno količino časa. Nam je pomembno, da bi se lahko po vsej Evropi neovirano gibali. Predvsem to velja za javni prostor, za prostor, ki se giblješ tudi kot evropski državljan. obseg bi, torej, torej v obseg te zakonodaje bi morali v prvi vrsti zajeti javne prostore in javne zgradbe. Potem predsednica je postavila dobro vprašanje v zvezi z. Mm, neskladnostjo z drugimi zakonodajnimi akti. Mi upamo, da ne bo prišlo do takšnih protislovi, upam, da ta eh, direktiva ne bo v neskladju z drugimi zakonodajnimi akti, na to direktivo prej gledamo kot na nekaj, kar bi dopolnilo druge zakonodajne akte. Te je nekako treba povezati med seboj. Gre za predvsem za zakonodajo, ki ureja eh, dostopnost do storitev in pa izdelkov. No, eh, potem administrativna bremena. Ja, veste, mi invalidni ljudje se tako ali tako moramo soočati z velikimi količinami birokracije in eh, seveda razumemo, da morajo tudi podjetja eh, neovirano delovati, ne da bi pri tem jih zadušili za prekomernimi administrativnimi bremeni. Mi želimo poskrbeti za preglednost, eh, mislimo, da to lahko dober inštrument za odpravljanje ovir. In pa še nekaj o obveščanju. pravzaprav menimo, da bi te določbe morale veljati za vse države članice in če kje ta zakonodaja ne bi um, bila spoštovana, bi morali imeti možnost na to opozoriti. In pa še ne na zadnje. Birokratiske forviklinge, uh, øh, a da kan være nogle Ja, seveda je treba upoštevati tudi želje industrije. Industrija mora upozarjati na to, kje bi lahko prišlo do administrativnih eh, bremen, kje bi lahko z vidika podjetij prišlo do raznih težav, ki jih mi ne moremo predvideti. No, ampak po mojem mnenju je industrija že uspela eh, izpostaviti predvsem različne strahove in bavbave, ki bi se tukaj lahko pojavili. Upam, da bomo v sodelovanju z vašim odborom lahko odpravili vse te nepotrebne strahove ali pa jih bomo lahko vsaj zmanjšali. Sedaj imamo odlično priložnost za to, da zgradimo Evropo brez ovir. Poskrbeti moramo za to, da bo Evropa dostopna za vse. Če bomo sedaj eh, vse skupaj prepustili konkurenci, eh, prosti, svobodni konkurenci, potem bomo čakali zelo dolgo. Če bi na to recimo čakali v primeru avtomobilov, potem eh, bi čakali res zelo dolgo. No, seveda treba zagotoviti svobodno konkurenco ta pa mora poskrbeti za to, da se bodo stvari razvijale naprej, da bo industrija našla inovativne rešitve. Ob tem pa je treba seveda poskrbeti za ustrezen zakonodajni okvir. Treba je zagotoviti, da bodo vsi pri svojih uh, inovacijah in novih izdelkih imeli v mislih tudi dostopnost za vse. Uh, kajti temu ni vedno tako. Zato smo veseli, da je Evropski parlament eh, sprejel naš predlog, da lahko z vami sodelujemo pri pripravi tega predloga. Če bomo povdarjali pomen dostopnosti za vse, potem se bodo stvari spremenili in dobili bomo okvir znotraj katerega bo prišlo do resničnih pravih sprememb. Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in smo vam hvaležni, da smo bili danes prisotni pri tej razpravi. Želimo se še naprej udeleževati tega dela in eh, želimo pomagati pri odganjanju nepotrebnih strahov, zato da bo Evropa lahko enako dostopna za vse. Thank you very much. I think we all share in that hope um, and want to see it turn into reality. Hvala lepa. Vsi se uh, strinjamo za vami in uh, si želimo, da bi uh, pri tem predlogu prišli do dobrega rezultata. Besedo bomo dali še predstavnici komisije, gospa Farina, oziroma to je gospa Ima Plasencija z komisije. Yes. Okay. So first of all, uh, really let me start by thanking. Najprej bi se res želela zahvaliti parlamentu za organizacijo te izmenjave stališč. Res smo slišali veliko zanimivih, raznolikih mnen. In ma, ali bi lahko govorili malo glasneje, prosim? Je tako boljše? Torej, eh, na začetku sem se samo zahvalila parlamentu za eh, to izmenjavo stališč in za pomembna mnenja, ki so bila izražena. V svoji kratki predstaviti se bom navezala na določene točke, ki so jih izpostavili kolege v razpravi, skušala bom pojasniti vsebino predloga in pa um, namen oblike tega predloga. Skušamo Skušali smo pripraviti realističen in izvedljiv predlog, zato da bo lahko industrija poskrbela za to, da bodo njeni izdelki in storitve dostopni za vse. Na ta način bi dobili dobro, bolje delujoč eh, enotni trg in tudi invalidne osebe bi imele od tega koristi. Zato se predlog odloča za vrsto dobro znanih inštrumentov notranjega trga. Parlament eh, zahteva splošno, ampak funkcionalno obliko dostopnosti ter pose predvideva posebne standarde, kjer je potrebno dol, bolj podrobno določiti kriterije dostopnosti. Eh, vse skupaj povezujemo tudi s kriteriji skladnosti in pa z oznako CE. Eh, no, ampak ta model velja eh, za izdelke drugače kot za storitve. Pri izdelkih že imamo oznako CE, pri storitvah pa še ne. Zato vam lahko zagotovim, da recimo spletna stran e-trgovine ne bo potrebovala oznake. Eh, zahtevamo pa, da bi te elemente dostopnosti opisali pri navodilu za uporabo. In na to me privede do pomembnega dela tega predloga. Eh, gre za jasne informacije o dostopnosti. Najprej želimo, da bi potrošnik dobil informacije o dostopnosti in pa drugič, želimo dostopne informacije o tem, kako storitev ali izdelek deluje, tako da bodo te informacije razumne tudi za invalidne osebe. Oznaka CE ni namenjena potrošnikom, kako je bilo rečeno. Um, za nadzornike na trgu je to uh, dobro znana oznaka, ki pomeni skladnost z veljavnimi standardi. Tukaj pa se bo informacije ponujalo na drugačen način. Potrošniki morajo biti dobro obveščeni, zato da bodo lahko izbrali um, izdelek, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. Torej, ta predlog bo poskrbel za skladnost med različnimi sektori, ti bodo lahko uh, Eh, imeli sedaj pregled nad eh, tem, eh, kakšno dostopnost bo treba zagotoviti za kakšne izdelke v prihodnje, recimo, če omenim področje premeta. Tukaj gre recimo za določbe o pomoči, kako lahko pomagamo invalidnim osebam v obstoječem okviru trenutno ne gre za dostopnost. Zato lahko ta predlog dopolni obstoječo zakonodajo eh, s tem, da zahteva, da so recimo avtomati ali pa spletne strani dostopne za vse. In to na enak način za vse. Eh, torej eh, dostopnost spletne strani recimo bi morala biti neodvisna od posameznega sektorja. Zato je treba zagotoviti skladnost med posamezni sektorji. Potem pri prometu. Eh, tukaj postaja multimodalnost vedno pomembnejše načelo. Gre za to, da nam ena vozovnica ponuja dostop do različnih oblik prometa. Zato je treba tukaj spet zagotoviti skladnost med različnimi sektorji. Potem dodatna značilnost tega Eh, predloga je, da povezuje popraševanje z ponudbo. Eh, jasno je, da je treba poskrbeti za dostopnost, tam, kjer ta ni bila zagotovljena od začetka. Zato veljajo enake zahteve za ekonomske operaterje, zato da so njihovi izdelki in storitve dostopne, potem za javne organe, eh, če kupujejo te storitve ali izdelke ali če jih financirajo skozi evropske sklade. Treba je torej spraviti ponudbo in povpraševanje, s tem bomo tudi spodbudili trg. Zdaj pa še nekaj besed o e, izvajanju. E, torej, ne bodo samo organi za tržni nadzor odigrali določeno vlogo pri izvajanju. Ne. Uh, Um, predvideli smo tudi določeno izjavo, v kateri bodo ekonomski akteri lahko uh, podali izjavo o skladnosti, potem bomo imeli še nekaj preverjan strani organov tržnega nadzora uh, in če to ne bo delovalo, potem bodo potrošniki imeli možnost sprožiti postopek v okviru nacionalne zakonodaje. Torej gre za uravnotežen proces, ki bo na koncu zagotovil dostopne storitve in izdelke za vse. Samo še nekaj besed o dizajnu za vse. Vsa države članice so ratificirale konvencijo ZN o pravicah invalidnih oseb, tudi Evropska unija. Ta konvencija predvideva celo vrsto pravice za invalidne osebe in deveti člen govori o dostopnosti. Tam je zapisano, da, morajo invalidne os da mora biti invalidnim osebam Eh, zagotovljen dostop do teh pravic in zato seveda potrebujejo dostopnost. Samo na ta način bomo dosegli ta cilj enakega dostopa do teh pravic za vse. In to lahko dosežemo z pristopom dizajna za vse. To pomeni, da, iš, da imamo enako rešitev za vse, ko pa to ni dovolj, imamo še določene dodatne funkcije, torej pomoč, ali pa posebne naprave. Naj vam podam primer. Recimo, eh, predvideni so avtobusi z eh, takšnim dostopom, da bodo do njega imeli dostop tudi invalidne osebe, potem mobilni telefoni, kjer eh, lahko vsak uporablja enake funkcije, zato smo povdarili pomen tega dizajna za vse. Eh, seveda pa s tem eh, ne preprečujemo možnosti eh, rešitev, dopolnitev za posameznimi funkcijami. Potem še sklepne besede. Tudi pri spletni trgovini Eh, torej, mm, pravzaprav trgovanje po spletu je vedno bolj razširjeno, zato se moramo temu prilagoditi. Potem še zahteve. Zahteve so uravnotežene, eh, čeprav je bilo težko doseči to ravnotežje. Eh, tega se vsi skupaj zelo dobro zavedamo. Težko je doseči ravnotežje med tem, da si prožen in da si natančen. Biti moraš dovolj prožen, da omogočaš inovacije in dovolj natančen, da omogočiš skladnost in pa izvajanje. Ne smemo biti preveč eh, preskriptivni, eh, ampak vseeno je treba doseči to ravnovesje med natančnostjo in fleksibilnostjo, kaj ti obema stranema pripisujemo zelo velik pomen. Toliko z moje strani. Seveda sem vam na voljo tudi za dodatna pojasnila. Hvala. Um, Hvala lepa. Deset od desete naj bi končali to razpravo po mojem načrtu. Sedaj je toliko uh, ura, kaj ja morda želi eh, besedo. Hvala lepa vsem za njihove prispevke. Kot sem povedala na začetku, vsekakor potrebujemo ravnovesje med vsemi skrbmi. Eh, poročevalec eh, se veseli pravzaprav dela z vami in zelo pozorno posluša. Hvala lepa še enkrat za vaše prispevke in morda nekaj komisiji v vaših eh, besedah ste eh, razčistili določena vprašanja, ki se zastavljajo drugim deležnikom v zvezi s tem besedilom. Če eh, se vam besedilo ne zdi dovolj jasno, morda bi vi lahko tudi sodelovali s poročevalcem in natančno pokazali, kakšni so vaši na meni. Mislim, da je bolje, če komisija takoj na začetku pojasni stvari in ne čaka na trialog going to let our guests move on. Sedaj eh, bom eh, omogočila gostom, da zapustijo dvorano, preden nadaljujemo z naslednjo točko. Če vada, seveda ste dobrodošli, da ostanete, če to slučajno želite. bi lahko prosila tiste, ki ne ostajajo tukaj za naslednjo točko, da zapustijo dvorano. To bi nam bilo v veliko pomoč, saj vem, da mnogi želijo sodelovati v naslednji razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je obravnava predlogov sprememb eh, o eh, poročilu Dalton, odobritev in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot namenjenih za taka vodila. 933 eh, predlogov sprememb je za to poročilo gospoda Daltona. Zdelala bom seznam govornikov gospodu Daltonu bom predala besedo in prosim, prijavljajte se za seznam in potem bom eh, lahko tudi povedala, koliko časa vsak dobi za govor. Vi pa prosim manj kot pet minut, če se le da. Hvala lepa, eh, da eh, ste mi dali besedo. Najprej nekaj o časovnici odbora NV in promet eh, sta bila zelo počasna eh, s pripravo mnenj. Mi smo morali odložiti končno glasovanje do 26. januarja. Eh, nekoliko sem razočaran zaradi tega. To je 64 dni po Eh, objavil komisiji. Torej, ta predlog smo imeli zelo dolgo na naših mizah eh, eno leto in celo leto smo potrebovali, da si stvari ogledamo. Upam, da bodo sedaj stvari tekle naprej. 26. januar je po mojem skrajni rok in mi moramo sedaj napredovati. Res je, da je kar nekaj predlogov sprememb. Približno polovica se nanaša na eno vprašanje. To je vprašanje agencije. Ali bi imeli agencijo ali pa ne? To je eno vprašanje. Upam, da se bomo lahko pogajali o tem vprašanju, vendar bojim se, da tega ne bomo razrešili brez glasovanja. Se pravi, več kot polovica eh, teh predlogov sprememb ni relevantna za pogajanja v naslednjih tednih. Eh, vendar to še vedno pušča 450-460 predlogov sprememb, kar za zakonodajni dosjeniti ni veliko. Prepričan sem, da nam bo hitro uspelo to predelati. Predlagal bom eh, datume za sestanke in upam, da mi bodo poročevalci v senci ustregli eh, glede datumov. Potrebujemo pač več sestankov, nadaljevati moramo z delom. O specifičnih predlogih sprememb. Kot rečeno, več polovica se nanaša na agencija. Pri številnih drugih vprašanjih pa menim, da imamo dobro podlago za kompromise. E, mislim, da je prišlo do nesporazuma e, glede mnogih mojih prvotnih predlogov, kajti v mojih prvotnih predlogih sem veliko pooblastil za komisijo prestavil na nov e, forum. Jaz jih nisem odpravil, samo sem jih prestavil in zagotovil nek nadzor nad njimi. E, Predlagal sem tudi nekaj nadaljnih sprememb, zato da bi vloga komisije v forumu postala bolj jasna in da postane jasno, da naj bi ta organ imel tudi zobe eh, in da bo upošteval tudi določene elemente parlamenta. Eh, priporočil eh, sem torej najprej forum, drugič forum naj bi bil uh, organ z obmi, odločen organ in pooblastila eh, komisije za eh, odlog priznavanja homologacije za eh, neskladne države članice se tudi s tem eh, drugače ureje. Tu imamo pravzaprav predloge spremem tudi drugih političnih skupin. Upam, da se bomo glede tega vprašanja dogovorili. E, torej, komisiji je treba eh, dati eh, določena pooblastila, to lahko dosežemo z agencijo. O tem bomo prav gotovo imeli še razprave. Imamo še mnoga druga vprašanja glede foruma, kako se sestavi, kdo bo sodeloval, kakšne naj bi bilo naloge tega foruma, eh, kako bomo financirali nadzor trga. Vse to je ključno vprašanje. Potem ključno vprašanje so popravki in podobno. In ključno je vprašanje eh, nadzora trga in porazdelitev nalog med EU in eh, državami. Glede tega imamo zelo veliko predlogov sprememb in eh, veselim se pravzaprav tudi komentarjev mnen kolegov. In morda se bom pač na to povrnil še pozneje. kar nekaj poslancev želi govoriti. Prosim vsakogar, da ne govori dlje kot eh, dve minuti. Evan Stefani. Eh, hvala lepa, predsednica, hvala lepa poročevalcu za upravljeno delo. Tudi jaz nisem posem zadovoljen z odlogom in predstavitvijo rokov, eh, vendar to je posledica dela odborov Envi in Tran, kajti mi želimo spoštovati zastavljene roke. Mislim, da tu gre za zelo pomemben dosje in rad bi podprl tudi stališče komisije, da se eh, okrepijo pooblastila Evropske komisije na tem področju in hkrati naj bi tu implementirali ista pravila v vseh eh, državah članicah Evropske unije glede vprašanja agencije. Mi ne podpiramo ustanovitve eh, agencije ali pa drugih institucij. Mi želimo uporabljati sedanje institucije in tudi izboljšati sodelovanje med državami članicami. Mi podpiramo stališče poročevalca, da se ustvari nek forum kjer bi imeli tudi eh, vzajemne eh, ocene, kjer bi bolj uporabljali sedanji institucionalni okvir. Eh, glede pristojbin, torej mislim, da mora priti do porazdelitve teh pristojbin in sicer v skladu s ugotovitvami nadzora trga, ki ga vzpostavijo države članice. Seveda stalno tudi govorimo o e, stroških, ki jih morajo nositi državljani, torej mi potrebujemo na koncu nek učinkovit sistem in hkrati tudi e, moramo povečati zaupanje državljanov. To je še vedno odprto vprašanje. Hvala lepa. Krista Šaltemoser. Eh, hvala lepa tudi jaz se želim najprej zahvaliti poročevalcu. Eh, gospodu Daltonu za to, da je podaljšal roke za naše delo. Mislim, da je to zelo pomembno. Eh, šele danes eh, zjutraj sem dobila prevod predlogov sprememb v svoj jezik, tako da si jih nisem mogla natančno ogledati. Morda drugi odbori zamujajo, vendar to vprašanje je bolj kompleksno, kot je videti. Hvala lepa, da ste pač to naredili. Mislim, da moramo sedaj narediti, kaj lahko storimo. Večina predlogov sprememb eh, moje skupine eh, se nanaša na ustanovitev Evropske agencije. Kot sem povedala tudi eh, zadnjič, je predlog komisije dober začetek, vendar mi moramo okrepiti evropski nadzor še bolj, kot to predlaga komisija. Zakaj? To sem že prej povedala. E, po delu v preiskovalnem odboru sem dobila dober pregled nad situacijo in vem, eh, kaj je bilo napačno v naših eh, sedanjih sistemih. Mi v tem trenutku potrebujemo nekoga, ki je neodvisen od proizvajalcev avtomobilov, ki lahko kontrolira in nadzoruje, ali sistem deluje, ali je zagotovljena skladnost pravili ali ne. Ne verjamem, da so države članice sposobne to v tem trenutku zagotoviti. In zaradi tega tudi predlagam agencijo, vendar ne želimo agencije, ki bi bila pristojna za homologacijo, želimo agencijo, ki bi bila pristojna za nadzor trga in ki bi tudi um, uh, začasno uh, um, preklicala veljavnost uh, homologacije. Eh, mislim, da pač države članice ne morejo zagotoviti eh, eh, ustreznega nadzora trga. Sedaj ne moremo govoriti v detajlu o mojih predlogih sprememb. Prosim, bodite odprti, pogovarjajte se o teh temah tudi s poročevalci v senci in ne izključite ideje o povečanem nadzoru strani Evropske unije. Mnoge skupine ELS, ALDE in tako naprej in tudi drugi odbori se eh, zauzemajo za večji evropski nadzor. Upam, da bomo tu našli dobre rešitev. Še enkrat hvala lepa za to, da ste podaljšali rok in eh, samo eno stvar bi še rekla. Morda bi komisija pozneje lahko razložila, kakšna finančna eh, sredstva so oni predvideli v svojem predlogu za evropski nadzor. Mislim, da je to pomembno, da tudi mi ustvarimo mnenje o financiranju sistema eh, v prihodnosti. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Imam tri strani, vendar bom zelo kratka. Eh, hvala lepa poročevalcu. Kovancu za opravljeno delo. Eh, rada bi ga seveda tudi podprla pri postopku, ki ga je predstavil. Eh, nekaj ključnih točk, da mi se vsi strenjamo, da moramo okrepiti eh, nadzor trga. Razlike in razhajanja so pa v pristopu agencija morda ni najboljši način. Po drugi strani moramo seveda razmisliti o tem, kako lahko damo večja pooblastila komisiji, naprimer za testna eh, vozila. Torej jaz predlagam dvostopanski pristop. Prvič, eh, komisija ima pravico, eh, da zadolži države članice, da poskrbijo za test, če se jih to zdi potrebno in če gre nekaj narobe v drugem koraku bi komisija izvajala test sama potem forum. E, moj predlog sprememb e, je celo širši. Tu ne želimo samo spremeniti e, naziva, naslova, imena. Mi želimo forumu dati več nalog, misije in e, tu ne gre samo za razpravo o homologaciji nasplošno. Ko pa gre za e, pristojbine, Eh, prvotni eh, predlog komisije eh, vzbuje določene dvome glede implementacije in tudi pravnih vprašanj. Države članice morajo same odločiti, kako bodo organizirale svoj sistem. Torej, vsekakor želim, da se preprečijo navskrižni interesi. Tu gre torej za vprašanja posrednih ali neposrednih plačil za homologacije. E, potem pa e, trajanje homologacije, torej tu želimo bolj e, realističen datum trajanja. Torej komisija je predlagala pet let, to ne ustreza življenjskemu ciklusu avtomobilov, sedem let bi bilo bolj potrebno. Potem Eh, marsikaj naj seveda tudi eh, je odvisno od vrste eh, vozil, od števila vozil. Tu gre za vozila, ki so ob koncu serije, torej vsekakor tu želimo zagotoviti večjo gotovost za proizvajalce. Potem vzajemni pregledi, eh, torej državi članice naj bi eh, omogočile vzajemne eh, preglede eh, iz drugih držav članic na dve leti. Torej tu bi potrebovali nek forum ali pa delovno skupino. Eh, potem predlagamo tudi eh, Eh, spremembo člena 91, ki se nanaša eh, na eh, defeat device, se pravi na te posebne naprave, ki izkrivljajo rezultate. Hvala lepa. Denis Stil ga ni tukaj. Pascal Duron. Hvala lepa. Jaz bom prvi, ki bo poskušal spoštovati čas dveh minut, ki ste nam ga dali. Gospod Dalton, jaz sem celinski no, eh, pravnik ne ocenjujem namenov, eh, temveč ocenjujem samo to, kar ostaja v besedilu. In mene zanima to, kar najdemo v besedilu in kaj lahko razberemo iz besedila. Seveda vas razumem, vi želite razložiti, da nočete eh, spreminjati besedila komisije, vendar resničnost je taka, da Eh, mi poskušamo sedaj nekako razvozlati eh, to, eh, kar je predlagala komisija in to je minimum, ki smo ga lahko naredili. Slišali smo, da je največji problem zaupanje potrošnikov. Naj spomnim, največji problem je da so eh, zavestno goljufali proizvajalci avtomobilov. Mi se sedaj soočamo eh, z neuspehom in te goljofije v Evropi povzročajo vsak dan na tisoče eh, bolezni pri otrokih, tudi zaradi zraka, ki ga vdihavamo in to moramo razrešiti. In gospod Dalton, vi pravite, da obžalujete, da odbora Envi in Tran zamujata. Morda pa sta ta dva odbora čakala rezultate preiskovalnega odbora, ki smo ga mi zahtevali v parlamentu, zato da eh, nekako zapustimo to logiko goljufi mi ne želimo pravzaprav prehitro hoditi v smeri neke rešitve ki ne bi bila dobra mi si moramo vzeti čas eh, milijoni tisoči eh, prebivalcev eh, od nas to zahtevajo. Prejeli ste pravzaprav tudi pismo predsednice odbora in kaj ste naredili s tem? Nič in to je zelo resno.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 v neko nedeljo popovdan sem zapisal, da nima smisla, da se sestajamo dvakrat na teden, če naši predlogi sprememb niti prevedeni niso. Nimamo dobrih pogojev dela, gremo v smeri slabih rešitev, to ni dobro, zamisel gospod Dalton. Vzemite si čas, poslušajte, kaj pravi eh, odbor eh, EMIS, kaj pravi ENVI, kaj pravi TRAN in ustavimo eh, to povezavo med državami članicami in eh, proizvajalci avtomobilov, saj nas je to prevedlo v to zagato, v kateri smo. Um. Denis, just, uh, Pascal. Denis je sedaj tukaj. Pascal, razumem, uh, zakaj gre. Torej, Torej, mi moramo seveda zagotoviti, eh, da sestanki potekajo, kot so načrtovati in mi moramo omogočiti vsem, eh, da spregovorijo in eh, sestanki morajo biti. Denis. Hvala lepa, opravičujem se in žal mi je, ker sem zamudil prvi del te razprave zaradi drugih obveznosti moj prestop. Je nekje na sredini. Mislim, da potrebujemo nekaj časa, da predelamo vse predloge sprememb, da najdemo pravi pristop in seveda eh, čutim pritisk eh, vseh teh javnih razprav v zvezi z emisom in eh, tudi potrošniška stran se oglaša. Oni seveda niso pristojni za homologacije, vendar v naših družbah je veliko skrbi eh, in zaradi tega sem tudi napisal, da eh, je pred nami veliko dela in je dobro tudi, da čutimo pritisk za to, da dosežemo napredek. Torej, rad bi podprl zelene, eh, ki pravijo, da je avtomobilska industrija seveda vplivala na države članice. Komisija eh, bi bila eh, lahko rešitev, vendar mislim, da stvari niso tako enostavne. Eh, v javnih predstavitvah smo od komisije tudi slišali, da se tam dogaja zelo veliko, nekatere eh, generalne eh, direkcije zastopajo avtomobilsko industrijo, tudi nekateri komisari poslušajo te zgodbice. Pravzaprav ni vse tako črno-belo. Moj pristop pri predlogih sprememb je, da se zagotovi eh, konkurenca, Eh, oziroma da obstaja konkurenca med posameznimi uh, organi, ki uh, prejemajo uh, pristojbine industrije za testiranje, za izdajanje homologacij. To je del problema. Moramo uh, zagotoviti neke eh, nadzore, neka ravnovesja eh, v Evropi. To ne pomeni, da morajo biti pristojni agencija ali eh, agencije, temveč mi potrebujemo tu neke vzajemne preglede, vzajemne kontrole. Če stvari prepuščamo agencijam, moramo tudi vedeti, da so tudi agencije pod vplivom eh, drugih organizacij, dosti krat so oddaljene od Bruslja in nadzor nad agencijami zahteva tudi zelo veliko od parlamenta in zaradi tega eh, delajmo korak za korakom tako postopkovno kot vsebinsko. Hvala lepa, Marko Sulu. Grazie, relatore, per eh, il lavoro fatto fino ad oggi. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa poročevalcu za. Eh, Delo, torej pri škandalu v zvezi s Volkswagnom je šlo za goljofijo. Slepili so potrošnike in take primere goljofije je treba v prihodnje omejiti in zato potrebujemo soliden sistem nadzora in da bi bil ta sistem soliden, moramo seveda preprečevati navskrižne interese. Eh, če pa eh, seveda država eh, dobiva sredstva, če se prodajajo avtomobili, je hkrati pristojna za homologacijo, to je problematično. Mi smo v zvezi s tem delali nek nekaj predlogov spremembe, mi vsi podpiramo nek evropski organ, ki bi bil neodvisen od nacionalnih interesov in ki bi dejansko kontroliral nove modele, ki prihajajo na trg. Da bi to bilo učinkovito, moramo seveda tudi imeti predvidene sankcije v primeru goljufi v podjetjih. E, tu gre seveda za stroške in za nadzor da našne strukture na evropski ravni ne zadoščajo in mi kot opcijo predlagamo, da bi e, ISPRA e, bila pristojno, saj gre tu za organizacijo skupnosti, kar pa zadeva stroške nadzora, e, proizvajalci naj bi nosili te stroške in ne potrošniki. Tu se lahko tudi sklecujemo na analize odbora ENVI, E, mi smo rekli, e, da gre tu za 10 e, evrov stroškov na vozilo. Toliko bi stal nadzor. Za proizvajalca ni to tako velik znesek. Prednostno je za nas tudi vprašanje tehničnih služb, ki izvajajo teste za homologacijo. Eh, te organizacije morajo biti povsem neodvisne od proizvajalcev avtomobilov. Eh, eh, tehnične službe ne smejo dajati tehničnih storitev nacionalnim organom za odobritev, in ki so pa zopet povezani s proizvajalci. To povezavo je treba prekiniti, saj s tem lahko samo nastajajo noskrižni interesi. To so elementi, ki vodijo v smer eh, odpornega sistema in na ta način lahko tudi zaščitimo državljane in državljanke. Majlen Trosinski ne želi govoriti. Sabin Westfall. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da je ta tema Eh, zelo pomembna in ji moramo posvetiti veliko časa. Saj eh, je treba marsikaj spremeniti v naših postopkih za homologacijo. Tu gre za ključno vprašanje. Za nas socialne demokrate bi bilo pomembno uh, imeti posebno agencijo za nadzor trga. Tako kot do sedaj ne gre več naprej. To je tudi jasno prišlo do izraza v preiskovalnem odboru. Se pravi, ločitev nadzora trga od eh, postopka za homologacijo je pomembna. Eh, kako naj bi eh, v prihodnje potekala homologacija. Torej, tu na tem področju je zelo pomembna zaščita podatkov. Kdo odloča o tem, kaj se zgodi s podatki, ki jih registrira avtomobil. Kam gredo ti podatki? Jaz potrošnica in voznica želim vedeti, kam gredo ti podatki in jaz želim eh, biti lasnica podatkov mojega avtomobila. Eh, v eh, Nemčiji obstaja temeljna pravica do informacijske samoodločbe in ta temeljna pravica se mi zdi zelo pomembna in to je treba ustrezno prenesti na vsa področja. Varstvo podatkov je v naši našem času zelo pomembno. Nadaljna točka, ki se pa meni zdi pomembna, je eh, eh, dostop eh, do informacij za neodvisne delavnice. V zadnji razpravi se je vedno pokazalo, da monopolno znanje ne sme obstajati eh, in eh, tudi neodvisne delavnice morajo imeti dostop do znanja, do informacij, kajti tudi jaz kot potrošnica eh, želim odločati o tem, kdo bo servisiral moj avto. To so seveda tudi izkušnje iz zadnjega mandata Eh, to velja zlasti za homologacijo in tudi druga vprašanja. Potem nadzor trga, glede tega lahko povem še naslednje. Eh, ne gre samo za neodvisnost, potrebno je tudi objavljati poročila, na ta način bomo zagotovili določeno preglednost. Hvala lepa. Sergio Cofferati, please. Sergio Cofferati. Grazie. Anch'io sono d'accordo. Hvala lepa. Tudi sam se strinjam, da mora biti med našimi cilji predvsem to, da spet vzpostavimo zaupanje državljank in državljanov. Jamčiti moramo, da bo sistem imel pravila, ki bodo splošno sprejeta. Vendar pa to je točno to, kar želimo doseči in zato potrebujemo določene prilagoditve. Čisto manjša prilagoditev tega zaupanja ne bo povrnila. Potrebno je torej uvesti elemente, ki so nekaj popolnoma novega. Sicer zaupanja ne bo. Agencija je edino sredstvo, kako se lahko odzovemo na želje državljank in državljanov kakšna naj bo ta agencija, to mora biti nekaj popolnoma neodvisnega od homologacije in tudi kar se tiče tehničnih služb. Istočasno pa moramo zagotoviti popolno preglednost. Torej moramo to povezavo med tistimi, ki nadzorujejo in tistimi, ki proizvajajo, prekiniti. Sicer spoh rezultatov ne bo. Strenjam se s tem, kar je dejala prej Kristel. Ali bomo šli po tej poti, ali pa bomo naredili samo manjše spremembe, ki pa ne bodo imele učinka. Preiskovalni odbor je prišel ravno do tega zaključka. Podpirajo zamisel popolne preobrazbe. Sam se tudi zauzemam za to, sicer pa mislim, da je to edina pot, samo prilagoditev obstoječega nas ne bo privedla iz te situacije, v kateri smo. Lucy Anderson. Lucy Anderson. Well, Hvala, strinjam se z veliko kolegov, ki so govorili. Ključnega pomena je, da bo to neodvisno, pregledno, da bomo kar najbolj izkoristili to zakonodajo, ki je ena najpomembnejših, kar jih je imel naš odbor pred sabo, nedavno. Veliko naših pravogospodnih socialistov in demokratov gre v tej smeri, da bi standardi bili visoki, ne samo zadostni in ustrezni, da bi torej morali ukrepiti nadzor v vsem življenjskem ciklu delov in sestavin. Ljudje govorijo o industriji, o delovnih mestih, to je del razprave in tudi postopkov izvrševanja, ki morajo tudi biti odločni. Prav tako mora biti nadomestilo ustrezno. Kar se tiče foruma, spet moram povedati, razočaranje je, da nekateri ne vidijo, da je potrebno forum razširiti, tako da bodo predstavniki foruma predstavljali široko paleto ljudi, ki so odreženi v tej razpravi. Pa tudi, ali se nismo naučili, da tisto, kar izvajamo kot izvedbeni akt, kar izvajamo kot nepolitično, kot tehnično, da se potem ta preiskovalni odbor, pa še prav posebno odbora Tran in Envi, zakaj se trudijo, da bomo vse skupaj naredili prav? Zato, da ne bomo naredili enake napake, da ne bo to samo tehnično vprašanje. To moramo uvideti, je to, kar je politično vprašanje, to zadeva potrošnike po vsej Evropi. Grapini. Grapini.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 No, kot eh, še enkrat, eh, sem eh, poročeval ka v senci za to poročilo, hkrati pa eh, sem eh, tudi eh, v odborih Tran in Imko. Eh, to, da je prišlo do zamude, ni krivda Trana, pa tudi ne našega odbora. Treba je marsikaj razčistiti in strinjam se eh, s tem, kar je Pascal povedal. Na plenarnem zasedanju v Strasburu sem že povedala, da moramo počakati uh, preiskovalni odbor in uh, njihove izsledke. Čemu uh, posebni preiskovalni odbor, če ne počakamo na poročilo. In kaj, če bodo v poročilu posem eh, drugačni zaključki kot v poročilu emisa. Torej, zaradi tega je treba bilo eh, podaljšati rok. V odboru za eh, promet sem že povedala, da so določene stvari jasne in glede tega smo tudi dosegli eh, soglasje med eh, velikimi političnimi skupinami. Eh, mi s homologacijo ne moremo nadaljevati kot v preteklosti. Mi potrebujemo nek organ za nadzor v Tranu želimo, eh, da bi homologacija eh, potekala na nacionalni ravni, vendar v skladu z novimi pravili. Potrebujemo neko evropsko agencijo, ki bi nadzorovala ki bi tudi poročala vsako leto Evropskemu parlamentu. Ker pa eh, take agencije v naslednjih eh, letih eh, ne bomo imeli, se bo prav gotovo dogajalo še v prihodnosti, da bomo imeli težave s homologacijo. Potem pa se zastavlja vprašanje financiranja in pristojbin vprašanja proizvajalcev za homologacijo. Torej, treba je na, ustanoviti nek nov organ. Ta uh, uh, zakonodajni predlog nam ne omogoča ustanovitve take agencije. Mi potrebujemo nov predlog, eh, predlog po ustanovitvi eh, nekega evropskega organa z jasnimi nalogami. Ta organ naj bi bil podrejen tudi eh, Evropskemu parlamentu. Mi se ne moramo samo zanašati na Evropsko komisijo ob upoštevanju seveda tega, kar se je dogajalo v preteklosti. Še enkrat poudarjam, da moramo počakati uh, rezultate odbora EMIS. Um, Hvala lepa. Hvala lepa kolegicam in kolegom. To je zelo zapleteno, ker moramo po eni strani delovati hitro, po drugi strani pa moramo zagotoviti, da upoštevamo tudi vse delo, ki ga upravljajo drugi kolegi in odbori. V pismo, ki sem ga dobila Jaz, od predsednika odbora Emis, sem prebrala, da ni enotnega mnenja, ali bi potrebovali specifično agencijo ali kakšen podoben forum. Imamo pa enotno mnenje, mislim, da vseh, ki so govorili tudi poročevalec, je tako menil, da status quo ni spremljiv, da moramo stvari spremeniti in zato imamo poročilo in 933 predlogov sprememb. Upam, da bomo sodelovali in našli pravo pot za krepitev sistema, da torej naslovimo te pristne skrbi potrošnika. Še nekaj. Danes popovdne bomo govorili tudi o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje. Tukaj bomo imeli možnost pregovoriti o tem, da bodo potrošniki dobili vzvod za na večji nadzor. O tem je potrebno govoriti homologacija pri avtomobilih in po drugi strani, kaj storimo, da bi tudi širša vprašanja, potrošniška vprašanja, ustresno izvrševali. To bo torej povezano. Upam, da bomo z enako energijo, ki smo imeli v tej razpravi danes do povdne, videli tudi popovdne, ko bomo govorili o temi, ki sem jo omenila. Oh, Draga Viki, še jaz sem se javila. Yeah. Ja. Ojoj, oprosti, Evelin, popolnoma sem te spregledala. Evelin. Mi je žal, če torej govorim po vaših sklepnih besedah, ampak dejansko sem se javila k besedi. Uh, rada bi v imenu naše politične skupine nekaj popolnoma jasno povedala. Gre za visoko politično temo, o kateri se moramo posvetovati. Gre za visoko kakovostno potrošniško varstvo, ki ga potrebujemo in tudi gre za to, da spoznanja iz posebnega odbora dejansko tudi uporabimo. Zato je dobro in prav, da si vzamemo nekoliko več časa, da bi ta spoznanja vključili v naše delo. Še bolj pomembno pa je, ko se ogledamo, kaj se v emisu sedaj ravno dogaja, oziroma kaj se ne dogaja. In kar me še prav posebno jezi, je, da Volkswagen v Nemčiji pravi, da so vse počeli prav, nič ni bilo napak, vse je bilo v okviru zakonodaje nič nezakonitega se ni zgodilo. Tako pravijo. In to je nezaslišano, enostavno nezaslišano. Zato moramo poskrbeti za to, da bomo sprejeli jasne, zelo jasne odločitve, da bomo zelo strogi, kajti tako ne gre. In da bomo državljankam in državljanom dali možnost, da škodo, ki so jim jo povzročili, tudi nadomestimo v ZDA imajo državljani zelo močno, zelo odločno možnost tožb in pridobivanja nadomestil v Evropski uniji, pa ni tako. V Nemčiji, na primer, Belgiji in na nizozemskem nasrečo ne, torej morajo sami prevzeti škodo v Nemčiji. To je torej vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, ki je tudi pomembno. Zato mislim, da je pristop gospod Dalton, ki ste ga uporabili v svojem predlogu, enostavno nespremljiv. Moramo to še predvsej popraviti. Okay, Dobro, besedo dobi spet poročevalec. Aha, samo še trenutek, komisija. No, ne, predsedstvo. Da, prosim. Thank you very much, Madam Chair. Hvala lepa, predsednica. Dobar dan, gospod in gospodje. Naj sem zahvalim za upravno delo v zadnjih mesecih in za vse predloge sprememb. Komisija je še prav posebno vesela, da vidimo vse te predloge sprememb, ki povračajo, krepijo določbe, ki so bile v prvotnem besedilu. Cenimo delo, ki gre v tej smeri. Kar se tiče različnih predlogov sprememb, pa nas ne skrbi visoko število predlogov sprememb, to je razumljivo. Bolj pa nas skrbi to, da včasih predlogi sprememb predstavljajo možnosti, ki niso vedno dopolnilne. Če bomo želeli dobro rešitev, bi bilo dobro morda tekom nadaljnega dela združiti vse rešitve, ki krepijo sistem. Po našem mnenju, kar se tiče institucionalnih določb, imamo kar precej predlogov, ki pa ne ciljajo vedno k temu, da bi besedilo postalo bolj očinkovito, bolj uspešno. Imamo projektne skupine, agencije, imamo stalne odbore, menimo, da to ni nujno dobra indikacija, kakšna bi bila dobra rešitev na koncu. Naj pa izpostavim eno pomembno temo za komisijo. Komisija ni predlagala agencije, razložili smo, zakaj ne, je pa za nas kristalno jasno, da je sistem upravljanja ali kakorkoli že to imenujete, sistem, organ, kakršnokoli telo, mora biti dopolnilno, dodatno k temu, kar počnejo države članice, mora biti neodvisno. Ne more delovati samo kot telo usklajevanja. Usklajevanje imamo sedaj, pa dobro vemo, kako to deluje oziroma ne deluje. Neodvisni sistem ne sme delovati samo takrat, ko države članice ne upravljajo nalog. To mora biti sistem, ki usporedno jamči, da se naloge in obveznosti izvajajo. Kajti, če bomo ukrepali samo, ko države članice ne ukrepajo, bomo točno v teh razmerah, kot smo danes. In temu se želimo izogniti, mislim, da kar se tiče financiranja. Cenimo vse predloge sprememb, ki pojasnjujejo, da morajo države članice zagotoviti, da imamo financiranje nadzora na trgu. Vemo, mora biti ločitev med homologacijo in nadzorom na trgu in ponoma jasno mora biti, da moramo imeti sredstva za nadzor na trgu. Proizvajalci bi morali in, mo in bi naj prispevali k tej dejavnosti. Potem pa še dve težki vprašanji. Tukaj potrebujemo nadaljne delo. RMI in vse, kar je povezano s temi določbami. Jasno smo povedali, da je namen besedila konsolidirati trenutna pravila. Predlog pa gre prek tega in še vedno so vprašanja, ki jih je potrebno pojasniti. Nekatere izbire so politične, gre za vprašanja politike in morda ni najbolje tega omeniti tu. RMI je eno področje, kjer moramo upraviti še kar nekaj dela. Drugo področje pa so aktualizacije programske opreme. 23. člen. Vemo, zakaj moramo imeti dostop do tega, vendar pa moramo biti previdni, kako bomo oblikovali pravila glede aktualizacije, da ne bo vrzeli. To je zelo pomembno, kajti smo v popolnoma neraziskanih področjih sedaj. Nikakor pa ne podpiramo kakršnekoli predlogov sprememb, kar se tiče delovanja motorjev. Tukaj imamo posebno zakonodajo, ki zadeva emisije. Ta je bila aktualizirana ali je celovita. Tudi kar se tiče pravil glede zaščite motorjev. Če bomo sedaj samo prepisali ta pravila ali še slabše spremenili ta pravila, potem bomo ustvarili tveganje po vrzelih. To je torej okvirna uredba, ne gre za specifično zakonodajo o emisijah, zato bi morali izključiti kakršnekoli predloge sprememb o napravah za emisijo. In potem, žal mi je, da prihaja do zamude pri predlogu, vem, da je pra, poteka delo druge, vendar pa vseeno, to besedilo je ključno, temeljno, zato da bi spremenili sistem danes hitro, ne pa čez dve, tri leta. Tako da komisija poziva temu, da se delo nadaljuje. Smo vam na uslugo, seveda. Če vas lahko podpremo, bomo to z veseljem storili. Hvala lepa. Dan Dalton. Dalton. Chair, um, for, um, uh... Hvala lepa vsem za posredovanje. To je dobra podlaga za nadaljno razpravo, ki upam, da jo bomo imeli v naslednjih nekaj tednih. Postopkovno vprašanje najprej. Mislim, da je nekoliko nepošteno, da poročevalci sedci dobijo samo dve minuti. Kot poročevalec bi želel slišati veliko več od poročevalcev sedci na to temo, kajti to je ena redkih priložnosti, ki jih imamo, da se lahko pogovorimo. Torej, prosim, če bi prihodnosti lahko namenili nekoliko več časa poročevalcem sedci. Ne bo šel v preveč podrobnosti, vendar pa sedaj nekaj temeljnih vprašanj. Kar se tiče krepitve nadzora, gospa Šademoza, sem odprt za kakršnokoli možnost za krepitev nadzora na ravni EU, vendar pa nisem prepričan, da je agencija najboljša možnost. Preprosto nisem. Kolikor vidim, mora biti tržni nadzor, kar se da blizu tveganja, tukaj pa bo to udaljeno in celo komisija se ne strinja, da bi agencija delovala. Torej, To postavljam pod vprašanje. Seveda pa ne, to ne pomeni, da nisem pripravljen se pogajati o tem in biti odprt za to. Torej, odprt sem za kakršno koli možnost, da ukrepimo nadzor na ravni EU. Vendar pa po mojem mora to biti predlog, ki bo operativen, ki bo deloval, ki bo dobil podporo komisije in ostalih. To je prva točka. Prav tako pa menim, da se moram odzvati na to, kar je dejal gospod Duran. Najprej. Dobro. Prišlo je do spodrsljaja na eh, rektorskem sporočilu, ki ga nisem potrdil, pa je bil poslan, na to ste se odzvali. Sem pa nekoliko presenečen. Mislil sem, da boste pozdravili, da se vsi pogovarjamo. Šest, sedem poročavcev senci. Najpomembnejše je, da smo odvarjeni in se pogovorimo. Nikogar ne pritiskamo, da bomo takoj dosegli dogovor, vendar pa govoriti moramo. In seveda sedaj ne razstavljam predloga komisije. Ne, bolj jasen bo in bolj operativen. To je naloga parlamenta, da postajajo ti predlogi ravno taki. Kar se tiče tega, kaj je vzrok za krizo Volkswagna, vemo, to je bila namerna prevara. Kakršnokoli analizo bomo že dobili iz odbora Emis ali kakorkoli že, ne bo spremenilo dejstva, da je šlo za namerno prevaro. In ko je Nemec, ta je enotna, kot je predsednica dejala, in ne verjamemo v status quo. Vemo pa, kjer so vrzeli dve veliki sta. Prva tržni nadzor, o tem govorimo tukaj, in drugi je bil testni cikl. V prvi vrsti. Ta je olajšal proizvajalcem, da so goljufali sistem. Tako da imamo sedaj nov predlog komisije po novem testnem ciklu. Zeleni so glasovali proti. Torej, prosim, razumite. Vsi imamo enak cilj pred sabo, da bi ustvarili sistem, ki bo boljši jasnejši, boljši za okolje, potrošnike, za vse. Vsi imamo različna politična mnenja, vendar pa vsi smo na isti strani. In zato prosim si to zapomnite za prihodnost. Nasplošno pa bi dejal, da sem predvsej zadovoljen s tole prvo razpravo. Mislim, da bomo v naslednjih nekaj tednih dosegli napredek. Mislim pa, da moramo se hitro lotiti vsega tega in bom poslal kar nekaj predlogov za sestanke s počati v senci naslednjih tednih. Veselim se sodelovanja z vsemi, sem pa prepričan, da bomo dosegli dogovor. <clears throat> Kar se tiče nadomestil, samo še to. Nekaj socialistov je to omenilo. Popolnoma se strinjam s tem, vendar pa žal komisija ni nič predlagala na to temo in tudi ni bilo predlogo sprememb. Jaz sem uložil enega o nadomestilih prosim, če si ogledate to in kaj vložite. Kolikor vem, veliko tega ni. Se bomo ogledali. Upam, da bomo dosegli to govor. Hvala lepa. Seveda želim, da bi poslanci imeli dovolj časa v tej razpravi. Na sestanku koordinatorjev danes popovdne se bomo o tem ponovno pogovorili in bomo morda se odločili, da bi imeli več časa za to. Imeli pa smo na začetku samo pol ure za to razpravo, to pa ni bilo dovolj, to je jasno. Sekretarjato bom predlagala, da bi vedno preverili sporočevalci pri dosejo, koliko časa mislijo, da bi potrebovali, kaj ti. Težko je, tudi za njih, če ne vedo, koliko časa bo. To je zelo pomembno vprašanje in gotovo bi potrebovali več časa. Se pravi, čujem za to, da ste morali biti hitri. Po eni strani se moramo odzvati hitro, po drugi strani moramo zagotoviti, da poštevamo vsa vprašanja. Ko boste imeli sestanek poročalca s poročalci v senci, si oglejmo pismo iz odbora Emis in če se vprašanja niso uredila, potem moramo spregovoriti tudi o tem, ali naj se to stori v tem dosejo ali pa v delu komisije, ki zagotavlja, da bo zakonodaja potrošnikov ustrezno izvrševana in da bodo kršitve tudi naslovljene. To je dopolnilno delo, na katerega se moramo tudi osredotočiti. Hvala lepa. Veliko dela bo potrebno upraviti, vendar pa tole je bilo pomembno in dobro bi bilo, če bi vsi sodelovali. Vsi si želimo kompromisa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa naslednja točka. Usklajevanje nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o upravljanju audiovizualnih medijskih storitev z spreminjanjem razmer na trgu. Gospa McClarken je poročevalka, pripravljavka mnenja, pravičuje se in mislim, da boš dani ti predstavil tole v imenu EME. Thank you.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 Dalton v imenu McClarkin, prosim, lahko začnemo, prosim. Hvala. Se upravičujem, predsednica. Gremo naprej. Ja. Govorim v imenu Eme McClarkin, ki je naša pripravka mnenja, prebral bom njeno izjavo, če mi dovolite. Najprej. Samo trenutek, prosim, tisti, ki se pogovarjate tam v zadju, prosim, tisti, ki se pogovarjate v zadju, pojdite ven in se pogovorite zunaj. Gotovo je pomembno, vendar pa tudi mi moramo imeti tukaj dvorani mir. Hvala. Torej, Ema se zahvaljuje poročevalcem v senci za opravljeno delo in 353 prilogov sprememb, ki so bili podani. Zvelja bo zagotoviti kompromisne prilogov sprememb proti koncu tedna, to bo potem pred 15. novembrom sestankom koordinatorjev če bo potrebno, pa bomo imeli še drugi sestanek, da bo pa da ne, 23. novembra v Strasburgu od eh, pol treh do 17. ure. V osnutku mnenja smo želeli zagotoviti, da bo promocija dela ravnavana s trgom in zato menimo, da uprava kvot ne bi smela prihajati prek 20 odstotkov, kot je bilo prvotno v predlogu komisije. To je bilo dobro, zato da bi ohranili ravnovesje med nacionalnim interesom in konkurenčnostjo nekateri še želijo nič odstotkov, nekateri pa celo 30-40 odstotkov. 20 odstotkov se zdi spremljivo. Vendar pa S in D ima porožen predlog spremljen po kvotah, ki se nam zdi uravnotežen predlog za pot naprej. Opogumlja nas, da si želimo tudi previdnostnih klauzul, kjer je to praktično in ustrezno in to je vložilo kar nekaj skupin. To kaže razumevanje, da so te določbe nekaj, kar izkrivlja delovanje trga. Kar lahko vidimo v predlogih sprememb, visoko prednost, ki, prednostno nalogo, ki jo namenja ta odbor audiovizualnim pravicam, gospod Makrakem poskušala kar se da veliko jih vključiti v kompromis, vendar pa kar se tiče prepoved oglaševanja nekaterih prehranskih proizvodov, to mora biti prepuščeno državam članicam. Direktiva bi naj samo spodbudila države članice, da ukrepajo. Kar se tiče oglaševanja preko toških programov, tudi to prepuščamo državam članicam in to mora biti temeljeno na podlagi dokazov. Kot je bilo že omenjeno, zaščita načela države porekla to je v direktivi in zato ni potrebno tega ciljno obravnavati. V prvotnem besedilu komisije smo imeli tudi finančne prispevke, kar nekaj predlogov spremem, pa sedaj eh, govori še o drugih področjih direktive, zato da bi bili dosledni. Da ne bo šlo za to, kje se um, oddaja osebina, temveč odkot prihaja, moramo zagotoviti ta pravila. Vsak premik proti ciljni državi ogroža trg. Gospod McClarkin se veseli podpore za to stališče različnih skupin po političnem spektru. Potem pa še nekaj drugih vprašanj. Tudi 28a, kar se tiče platform za delitev videosebin. Veliko oporeka temu zato bo kompromis 28 celovit in gospod McCarkin poziva poslance, da si to ogledajo kot celoto. Nekaj je že bilo vključeno, ta člen, morda pa ne na pravo specifično mesto, kjer ste to predlagali za ljudi ponavljanje kasneje. Hvala lepa za te predloge, gospa McClarkin se veseli, kot tudi sam, povratnih informacij glede kompromisov do konca tedna. Pisno si želi pripombe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 hvala lepa, da ste mi dali možnost, da predstavim svoje stališče kot poročevalec v senci za ILS. E Ko gre za direktivo o audiovizualnih eh, storitvah, to je komisija predstavila že maja v povezavi z enotnim digitalnim trgom. Želimo si uravnoteženega poročila, ki bi upoštevalo tudi tehnološki napredek na tem področju in ki bo upoštevalo tako nove kot stare akterje na trgu. Ta direktiva bo pomembno vplivala na uh, kulturo ko gre recimo za storitve, ki so dostopne javnosti. Prav tako bo vplivala na trg audiovizualnih storitev. Prav tako pa tudi na internetne platforme, na ponudnike storitev in na mladoletnike. Um, poskrbeti moramo za, za to, da obseg direktive ne bo preširok treba izuzeti določene vsebine. Recimo tiste, ki ščitijo mladostnike pred škodljivo vsebino. Po drugi strani pa je treba zagotoviti ustrezne tehnične kriterije za zaščito mladostnike mladoletnikov. Treba je okrepiti zaščito uh, mladostnikov z zakonodajnimi ukrepi. Kar se tiče vsebine teh storitev, ko gre za vsebino, ki jo ustvarjajo uporabniki, mislim, da bi morali upoštevati pri tem avtorske pravice. S tem se bomo lahko borili proti pojavu piratstva. Eh, ne more biti tako, da uh, lahko vsak prosto dostopa do avtorske vsebine določenega uporabnika. Eh, prav tako moramo imeti orodje, s katerimi lahko blokiramo vsebine, ki spodbuja sovražni govor ali je na drugačen način diskriminatorna. Um, direktiva dobro ureja področje linearnih in nelinearnih storitev, s tem bomo okrepili konkurenčnost um, na digitalnem trgu um, ehm, z kvotami bomo lahko povečali število delovnih mest na tem področju prav tako pa bomo zagotovili ponudbo audiovizualnih storitev za širšo publiko. Kar se tiče načela izvorne države, tukaj moramo revidirati kriterije, ki uh, so tehnične narave in ne morejo veljati za linearne storitve. Tukaj treba zastaviti jasne parametre, ki bodo omogočili enakomerno, enakopravno izvaja, eh, izvajanje in ki bo omogočilo tudi neod, obstoj neodvisnega organa za regulacijo. Treba je poskrbiti za vsa potrebna administrativna jamstva in eh, zakonodajna jamstva za neodvisnost organa. Kar se tiče oglaševanja, oglaševanja proizvodov, je treba tukaj upoštevati fleksibilnost, ki je potrebna pri audiovizualnih storitvah. To lahko predstavlja tudi določeno tveganje za potrošnika. Recimo kinematografska dela. ki bi naj bila dolga 20 na mesto 30 minut. Eh, in eh, ta naj bi predstavlja 20 odstotkov eh, ne samo ene ure, ampak čez celoten dan. Uložil sem pomemben predlog spremembe v zvezi z enotnim trgom. Informacijske audiovizualne storitve lahko imajo pomemben gospodarski vpliv na enotni trg gre za osveščanje potrošnikov. Tukaj bomo morali najprej eh, počakati na sporočila oziroma dognanja pristojnih organov. Hvala lepa. Morali ste končati, ker smo reže pozni. Sedaj pa imeno socialistov. Tri minute, prosim. Ja, ja, obljubljam. Asistenti če bi se lahko usedli med asistente. Nekoliko me moti, če sedite zraven poslancev, potem ne vem, koga gledati točno. Torej, prosim. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Sem poročal kasenci na to temo. Seveda me ta tema zelo zanima in poznam predloge sprememb. Zelo veliko pa želi zagotoviti varstvo mladoletnih oseb gre tudi za člen komisije, ki ga želijo črtati. Gre za čas za oglaševanje. Veseli me, da smo pri veliko vprašanjih relativno enotni, ne pri vseh podrobnostih, ampak celoti gledano pa. In to bo prihodna pogajanja, naše delo pri iskanju kompromisa olajšalo. Perspektiva za otroke in mladoletne je za me vedno pomembna. Zaščita teh skupin je zelo pomembna, zato sem predložila tudi odločne formulacije, kar se tiče oglaševanja in plasiranja proizvodov, zato da bi zaščitili otroke pred škodljivimi vsebinami. Ko, kar pa se tiče kvot pri videu, mislim, da je odbor tukaj nekoliko bolj razdeljen. Seveda gre tukaj za politično vprašanje, nekoliko teže vprašanje in zato imamo pri 13. členu različna stališča. Sama se navezujem na stališče in vidik potrošnika in mislim, da s podporo različnih kulturnih del ne vplivamo preveč. Mislim pa, da imamo politiki nalogo, spodbujati kulturne vsebine. S poročevalcem in poročevalci v senci že načrtujemo sestanke. Upam, da bodo prihodne razprave dobre, koristne in da bomo prišli do dobrih kompromisov. Hvala. Um, Hvala lepa. Kaja Kalas, liberalci. Uh, Nekaj pripomp o imenu gospoda Lojkega, da potem pa še v, v svojem imenu. Naj to storim skupaj ali potem kasneje svojo? Ok, short, short, ja. Yeah. Na kratko, prosim, na kratko. Ja, ja, bom kratka. Lahko skupaj, ampak kratko. Dobro, kar se tiče predlogov spremem, gospod Lokegard želi izpostaviti nekaj točk svoje strani, kjer je možno sodelovanje in dialog med zakonodajalci, industrijo in potrošniki vodi pogosto do najboljšega rezultata za vse. Skupaj z upogumljanjem to vodi do boljših rešitev, kot pa stroge kvote, pristojbine ali finančni prispevki. Obseg tega poročila je že bil predmet razprave veliko krat. Zakaj ne bi vključili socialnih platform? Če bi to vključili, bi to samo še razostrilo sliko, bolj kot je to sedaj potrebno pa je zagotoviti rast in inovacije. Po njegovem mnenju je problematično, ko govorimo, zaščito, ko govorimo o zaščiti mladostnikov, glede prepovedi oglaševanja, to bi lahko lahko to zlorabili. Že veseli se prihodnih pogajanj. Sedaj pa v mojem imenu osredotočam se na svoje predloge sprememb o platformah o deljenju videov ki bi naj upoštevali ta predlog za boj proti sovražnemu govoru. Najprej po direktivi o e-trgovini morajo platforme blokirati takšne vsebine ali jih saj nadzorovati, ko so upozorjeni na to, vendar pa ne gre samo za neko zakonito vsebine, gre za sovražni govor. Komisija gre torej dlje kot je to v direktivi o e-trgovini. Zato se mi zdi, da bi za sovražni govor morali biti ti ukrepi prostovoljni. To je nekaj drugega, kot je otroška pornografija. Gre za vprašanje subjektivne interpretacije in konteksta. Milijoni videov z YouTube-a, ki jih downloadamo vsako minuto in vsebinsko identiteto, torej ne potrebujemo take dodatne cenzure. To ni naloga podjetij, da opredelijo, kakšni so ti koncepti. Zato mislim, da regulativni organi v sodelovanju s komisijo morajo pripraviti smernice v Estoniji. Je to že narejeno, kar se tiče zaščite podatkov. Organ za zaščito podatkov ima smernice za ta namen. Upam, da bo to upoštevano da bo poročevalka to upoštevala tudi v kompromisnih predlogih sprem. Hvala lepa. Um, Denis De Jong. Um, Hvala lepa, Viki. Skušal bom prihraniti nekaj časa, ker so naši predlogi sprem, mislim, da predvsej jasni. Za nas je zelo pomembno, da imamo varovalko, da lahko države članice poskrbijo za vprašanja, ki so povezana s splošnim interesom, medijskim pluralizmom, svobodo govora, kulturno raznolikost, ne strinjam pa se, da je to zapisano tako, da bi ščuvanje k sovražnosti bilo nekaj, kar ne, ne bi bilo nezakonita dejavnost. Saj to je. To formulacijo že najdemo v zakonodaji, da bi vse strani morale preprečevati tako ščuvanje k sovražnosti. Potem nadalje, Podali smo kar nekaj predlogov sprememb, ko skušamo zaščititi ne samo mladoletne osebe, temveč tudi odraslih, kar se tiče oglaševanja alkoholnih pijač in igr na srečo. Sicer pa se ne zanašamo toliko na samo regulativne pijače mehanizme, tako kot poročevalka. Ampak dobro, o tem se lahko pogovorimo še kasneje. Hvala. Hvala lepa, Julia Rader. Hvala lepa. Mislim, da je ena največjih težav, s katero se ukvarjamo tukaj, obseg predloga komisije in točno kakšne odgovornosti lahko sprejmemo, kar se tiče platform za deljenje videov. Tukaj je potrebno vedeti, da komisija upravičeno izpostavlja, da bi vsakašna obveza morala biti v skladu z direktivo o e-trgovini, kar se tiče odgovornosti, pa tudi pomembno je vedeti, da kanali na teh platformah, ko kdo ponuja redno audiovizualno storitev in ima uredniško odgovornost, glede te osebine, to že spada pod direktivo o audiovizualnih storitvah torej kar se tiče teh obvez za te platforme, če bi šli prek tega, bi to bilo podvajanje. Poleg tega pa je splošni pristop komisije ustrezen, ko pravi, da kadarkoli platforma pričakuje, da bo poznala vsebino videa, to upošteva, vendar pa to enostavno ni možno ni v skladu s direktivo o trgovini. Kakšna pa bo odgovornost eh, za preverjanje starosti? Kako bi naj to izgledalo? Seveda, zaščita mladostnikov je pomembna, vendar pa taka preverba lahko deluje le, če bo znano, za katero starost je primerna določena osebina. In ne vem, kako bi naj platforme dobile te informacije, če pa ne morejo nadzorovati vsebine kot take. In ali bo potem ta platforma pravi, cilj za to, ali pa bi morda moral biti kanal tisti, ki bi to zagotavljal, torej storitev sama, ki bi morala imeti obveze na tem področju. Kar se tiče podpore evropskim delom, mislimo, da je pomen evropskih del večji in bomo imeli boljše razmere, kot je ta kvota, kajti linearne in nelinearne storitve so različne, tudi kar se potrošnikov tiče. Če imamo določen odstotek v katalogu storitev ponudb, še vseeno ne pomeni, da se bodo potrošniki ogledali te vsebine. Visoke kvote, kot jih nekateri zahtevajo, bi lahko vodilo do manj izbire, kajti če imamo potem visoke kvote za evropska dela, bi potem iz katalogov odstranjevali kaj manj privlačnih neevropskih del, pa ne bi potem imeli nič več evropskih del če želimo, da bi ljudje gledali visoko kakovostna evropska dela, glede na pomen, mislim, da bi bilo boljše, če bi se odločali po pomenu. In potem še eno vprašanje, to pa je vprašanje dostopnosti. Mislim, da tega ne bi smeli odstraniti, temveč okrepiti. In potem še zadnja beseda. To ni direktiva o avtorskih pravicah, ta direktiva o audiovizualnih storitvah, zato tega ne vključujemo sem. Borzan. Še trije. Borzan. Uh, huge, huge Hvala lepa. Zelo veliko sredstev namenjamo za oglaševanje otrokom o, na Hrvaškem. Je ocena, da milijon in pol evrov na leto v ta namen. Otroci so seveda pod vplivom tega, kar kupujejo. Starši imajo pa tudi svoje interese. Otroci do desetih let ne znajo razlikovati med oglaševanjem in rednimi televizijskimi vsebinami. Tako da so vse čas pod, ta, pod tem oglaševalskim pritiskom in potem podzavestno ustvarjajo navade in podpirajo določene znamke. Zato je tole edinstvena priložnost, da bolje uravnamo reševanje za otroke. Še prav posebno me skrbi področje zdravja. Zaradi agresivnega oglaševanja se lahko grozi zdravje. Sedaj imamo priložnost, da zmanjšamo trženje proizvodov, ki so z veliko osebnostjo maščob ali sladkorja za otroke. To zahteva tudi STO. Prekomerna teža in debelost zadeva več kot 70 odstotkov otrok in predvsej otrok v EU to zadeva njihovo zdravje, prav tako pa to ustvarja visok strošek za zdravstvene sisteme v EU. Proti tem trendom se moramo boriti in mnenja sem, da uredba je najboljši način za pot naprej, ker prostovoljni ukrepi niso prinesli pozitivnih rezultatov. Prav tako se zauzemam za omejevanje oglaševanja alkoholnih pijač in postavljanje pogojev za oglaševanje medicinskih pripomočkov. To mora biti bolj strogo. Upam, da boste sprejeli moj prispevek in da bomo to priložnost izkoristili za zaščito mladoletnih oseb in s tem ustvarili bolj zdravo družbo. Želim se navezati na to, kar je pravkar rekla kolegica Biljana. Jasno je, da državljani danes na drugačen način gledajo televizijo kot prej, linearno, nelinearno in tako naprej. In če želimo tukaj pravila, moramo imeti takšna pravila, ki bodo veljala za vse možnosti, za vse kanale na enak način. To pa seveda ni enostavno. Točka, o kateri je govorila Kaja Kala, se mi zdi že zanimiva to, kar v določenih državah dojemajo kot sovražni govor, mm, v drugih državah dojemajo drugače. Zato se moramo vprašati, kako tukaj v, nekako uvesti nadzor. Dobro bi bilo, če bi pri vseh predlogih spremembih imeli predvsem pred očmi eh, cilj enakega izhodišča za vse. Torej, treba je vse skupaj poenotiti. To mora biti naš glavni cilj, ne pa da vsak po svoje nekaj ureja, samo zato, da bi dosegel doma večjo priljubljenost. Hvala, Dita Šarancova. Hvala lepa, lahko se strinjam s tem, kar je povedala Kaja o tem dosjeju, zato da ga ne bom ponavljala. Bi pa na hitro izpostavila tri točke. Prvič ta predlog ne more biti zadnja vrata za uvedbo klauzule o potrebni skrbnosti. Tukaj bi res eh, odpirali vrata za to, da bi se morala podjetja obnašati kot eh, nekakšna privatna eh, policija. To bi vodilo do cenzure, do kršitve svobode govora in tako naprej. Potrebujemo tudi dobra, dobre zahteve, ko gre za uh, dobre kriterije, ko gre za, javna, za javne prenose v živo. Uh, to smo izključili iz uh, direktive o dostopa do omrežja, rekli smo, da bomo to pokrili nekje drugje, Ampak eh, to se ni zgodilo. Ne moremo 18 milijonom eh, invalidnih oseb eh, reči, da smo jih preprosto izključili iz te zakonodaje. Ta predlog bi morali tudi obravnavati na predanem zasedanju, predem začnemo za te analogo. Večina v odboru kulce ne sklada z večino v tem odboru ali po celem parlamentu. Mi moramo imeti možnost preveriti končno vsebino, preden se začno pogovori s svetom. Upam, da bosta poročevalka in pa vi, gospa predsednica, se strinjali s to mojo zahtevo. Ja, o tem bi se morali pogovoriti za koordinatorje. Thank you. ne vem, kako naj naš odbor eh, vpliva na to, kako naj nekaj obravnavamo na plenarnem zasedanju, preden se začne trialog. Ne vem, to je treba preučiti. Dan Dalton. Uh, well, I just want to say thank, thank you to. Želel bi se eh, vsem zahvaliti za prispevke. Vse skupaj bom eh, sporočil poročevalki. Pravzaprav nimam več kaj veliko dodati. Kolegi so izrazili različna stališča in mnenja. No, prav gotovo bo pa možno doseči dober dogovor o ključnih vidikih tega predloga. Tako da toliko o tem za moje strani. Vem, da ste že vsi lačni. In pa še zadnja točka na dnevnem redu. poročilo o konkurenčnem pravu. To je letno poročilo, ki ga je pripravil Andreas Švab. Tako da mu kar dajem besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoča, kolegi in kolegici. kolegice. Že enkrat smo se pogovarjali o letnem poročilu za konkurenčno politiko. Zahvaljujem se sekretarjatu, pa tudi kolegom, in poročevalcem v senci za njihove prispevke. Že sedaj vam želim povedati, da bomo naslednji teden verjetno že lahko predstavili, predstavili kompromisne predloge sprememb. Želimo si, da bi kar največ naših zahtev vključili tudi v pristojni odbor ikon. Najprej nekaj uh, glavnih vidikov predlogov sprememb. Enotni trg in pa e-trgovina sta eh, zelo pomembni področji, s tem se strinjajo tudi vsi kolegi, zato je bilo kar nekaj predlogov sprememb, uh, s katerimi so želeli tukaj razširiti določbe. In sicer gre za zahtevo, da bi komisija še uh, letos končala z dolga uh, Eh, pogajanja, o, in, o načinih iskanja po internetu, potem drugič dobili bi naj tudi prve raziskave o konkurenci na področju e-trgovine. No, tukaj raziskave jasno kažejo na to, da velika večina e-trgovine poteka predvsem znotraj nacionalnih meja in da nimamo pravega vseevropskega e-trga, vsaj ne do sedaj. Druga pomembna sabinska točka je uh, točka protikartelnega prava. Tukaj je izvajanje te zakonodaje zelo težko. Pravzaprav bi morala direktiva biti še letos prenešena v vseh 28 eh, držav članic, ampak samo polovica držav članic eh, je do sedaj predložila zakonodajni osnutek. In zdi se, da tiste države članice, ki še nimajo zakonodajnega predloga, eh, verjetno tega predloga pred iztekom letošnjega leta tudi ne bodo imele. Zato bo trajalo še veliko časa, preden bomo dobili končno verzijo te direktive in zaradi tega smo naslovili kar nekaj vprašanj na komisijo. No, predstavniki komisije so danes tukaj, morda bi lahko uh, eh, zauzeli kakšno stališče o tem. Ali pa bi lahko morda namignili. Uh,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 zakonodajo o turizmu z našimi pravili o državni pomoči. Turizem je pomemben za številne države članice, zato tukaj nujno potrebujemo jasno pravno podlago, ki jo je treba vključiti v mnenje. Potem dobili smo tudi celo vrsto predlogov sprememb v zvezi z telekomunikacijskim sektorjem eh, in za konkurenčnimi vidiki tega. Eh, gre predvsem za uh, splošno pokritost z široko pasovno infrastrukturo. Eh, no, potem pa še nekaj posamečnih predlogov sprememb, torej te, te sklope, ki sem jih sedaj naštel, niso sporni, prav gotovo bomo na koncu dobili tukaj dobre kompromise. S tem bomo tudi okrepili prispevek našega odbora. No, nekaj pa je še tem, ki so prav tako pomembne, torej davčna konkurenčnost, vloga platform, vloga uh, podatkov, pravni vidik, vidik zaščite podatkov, potem tudi sodba sodišča o državni pomoči. Uh, te predloge sprememb lahko podprem kot poročevalec, vendar pa bi o teh predlogih sprememb glasovali in ne bi jih vključevali v kompromisne predloge sprememb. Eh, bi pa svaril pred tem, da bi imenovali posamična podjetja iz posameznih sektorjev. Če bo manjka začeli s tem, se to ne bo končalo. Tako da predlagam, da ne imenujemo posamičnih podjetij, ampak samo sektorje ter probleme, ki smo jih identificirali v zvezi z njimi. Tako smo tudi vedno ravnali v odboru Ekon, mislim, da je to bolje, kajti vedno lahko tukaj najdemo kakšno podjetje, ki bi kdo želel posebej izpostaviti in eh, na koncu se vse skupaj preveč zaplete. Še časovnica, 28. novembra bomo razpravljali o predlogi sprememb, konec novembra, 29. novembra bomo glasovali v odboru, tako da bomo pripravljeni na glasovanje v odboru Ekon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 Zahvaljujem se kolegu Švabu in pa drugim poročevalcem v Senci. Ja, pravična konkurenčnost je bistvenega pomena za to, da enotni trg dobro deluje. Večina predlogov sprememb mm, pravzaprav je usklajena s tem dobrim izhodiščem, ki ga je predstavil gospod Švab. Mislim, da se bomo lahko dogovorili o eh, kompromisnih predlogih sprememb in mislim, da bomo lahko dobili tudi dovolj podpore za predloge sprememb. Predloge sprememb, ki sem jih sama predložila, imajo opraviti z eh, tem, da imamo tudi nekaj novih oblik podjetij, platform in tako naprej. V zvezi s tem je bilo podanih že kar nekaj predlogov. Komisija bi se morala osredotočiti na to, da ne zagotovi Eh, pravična konkurenca samo za velika podjetja, ampak tudi za MSP-je. Prčevalcem eh, oziroma potrošnikom je treba zagotoviti še boljše pogoje, kot jih imajo danes. To je vse, kar imam eh, zapovedati v tem trenutku. Veselim se nadaljnega dela. Hvala lepa, gospod Zula. Dankeschön. Die Klein und Mittelbetriebe, äh, dass man die Hvala. Vedno znova kot mantro ponavljamo, da je treba podpreti MSP-je, eh, ampak mislim, da eh, še nismo na pravi način udejanili te podpore. Pogosto tukaj v odboru govorimo o investicijskih svežnih, o državni pomoči in tako naprej dejansko je pa situacija takšna, da je največji problem za MSP je prav uh, ravno prekomerna regulacija. Manjše kot je podjetje, težko se sooča z, uh, tem, z to prekomerno regulacijo in večje probleme ima zaradi tega. Zato izredno podpiram eh, predlog spremembe 18, 22, 30, 63 in 67. Ravno ti predlogi sprememb gredo v pravo smer. Upam, da se bo tudi naš odbor vedno bolj gibal v smeri deregulacije in manj državnega poseganja. Hvala. Um, is anyone for the Liberals? Dieter, Dieter Schoenstatter. Je tukaj kakšen predstavnik skupine ALDE? Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz pozdravljam mnenje gospoda Švaba. Z nekaj manjšimi spremembami in dodatki bo mnenje zelo dobro dober razlog imamo, zakaj je konkurenčna politika neodvisna. Eh, želimo namreč preprečiti politično vmešavanje v odločitve. Nekateri predlogi sprememb pa želijo narediti ravno to. Uber, Apple, Google in ostali gre za to, da se predlogi sprememb nanašajo na uh, konkretne primere, ki so tudi politično um, zaznamovani ne smemo napadati enega ali drugega podjetja, zato ker nam to podjetje kot politikom ni všeč. Zato moramo pri tem pozvati samo za spoštovanje zakonodaje. Uh, pri takšnih predlogih sprememb bo moja skupina na glasovalni seznam zapisala minus. Pri delu komisarke Westhager se moramo vprašati, zakaj se nam sploh zdi, da so takšni predlogi sprememb potrebni. Ona je že začela oziroma je sprožila preiskave v vseh teh primerjih, ki so omenjeni v predlogi sprememb. Namesto, da torej eh, zahtevamo več političnega posredovanja, se moramo zgolj komisarki zahvaliti za njeno dobro delo toliko z moje strani, zahvaljujem se poročevalcu. Denis De Jong. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala poročevalcu za njegovo pripravljenost na kompromise. No, v enem izmed naših predlogov spremem uh, sicer omenjamo posamezno neko konkretno podjetje, ampak če tega poročevalec ne želi, se lahko temu predlogu spremembe odpovem. Potem druga točka. Majhna srednja velika podjetja, tukaj se popolnoma strinjam, regulacija je prekomerna, preveč obremenjuje majhna in srednja velika podjetja. Uh, EKR je že sprejel pisno izjavo v zvezi s tem. No, če se pogovarjate z majhnimi in srednje velikimi podjetji, lahko ugotovite, da jih zelo obremenjujejo tudi občinski davki. Torej, ni dovolj, da uh, govorimo o deregulaciji. Moramo tudi si ogledati to, kako država obremenjuje določena majhna in srednje velika podjetja. V tem smislu upam, da si bo sektor ogledal tudi te predloge sprememb za maloprodajni sektor, kajti nekaj takšnih predlogov sprememb smo predložili. Um, uh, Mislim, da bi morali poskrbeti za davčne olajšave za majhne in srednje velika podjetja. E Je tukaj prisoten kdo iz zelenih? GUE ali uh, eh, FTT. Marin Trašnovski. Hvala lepa, gospa predsednica, spoštovani poročevalec, kolegice in kolegi. Predloge sprememb, ki sem jih dala v imenu naše skupine, so utemeljeni eh, zaradi spoštovanja načela subsidijarnosti. Eh, tu je treba pač. Eh, Eh, preprečiti, da bi komisija po svoji želji eh, oblikovala trg v določeni države članici. Blokiranje je pravzaprav eh, preventivni ukrep države proti nepošteni konkurenci. Evropski pristop je legitimen samo, eh, če spoštuje suverenost držav. To je, skla, to je duh eh, predloga spremembe 44 eh, in zavračam tudi vsako omembo trga, ki je pravzaprav ujet odvetnik eh, držav članic eh, in eh, liberalizacija bi tu pravzaprav bila mogoča samo ob nespoštovanju načel konkurence. Bila Lamboržan. Ja, sopodpisala sem določene predloge sprememb v zvezi z digitalnim enotnim trgom podpiram eh, regulacijo intraevropskih klicev, ki so včasih eh, parkrat dražji kot lokalni klici. No, sama prihajam iz nove manjše države članice in pogosto se potrošniki pritožujejo, ker želijo uh, uh, kupovati po spletu, ampak ne morejo svojih nakupov zaključiti, ker uh, trgovine ne dostavljajo v njihovo državo ali pa se stroški dostave zelo razlikujejo od države do države. Potrošniki bo morali imeti zagotovljeno pravo izbiro na digitalnem trgu. Državljani eh, novejših držav članic občutijo tudi druge oblike diskriminacije. Uh, torej bolj so diskriminirane kot eh, starejše države članice in poročevalec to dobro ve. Tako, naprimer, trenutno pripravljam raziskavo o domnevno do, do o proizvodih domnevno enake kakovosti med starimi in novimi članicami, recimo Nemčijo in Hrvaško. Ehm, prosili smo za sodelovanje tudi potrošnike in 80 odstotkov se jih je pritožilo, da so kakovosti izdelki, ki so na voljo na Hrvaškem, slabše kakovosti kot tisti, ki so jih kupili v tujino. 80 odstotkov potrošnikov se je zato eh, pritožilo in kadarkoli na to opozorim Evropsko komisijo, komisija trdi, da ta problem sploh ne obstaja. Mislim, da je sedaj na počo pravi trenutek, da tudi to uvrstimo na dnevni red. Maria Grappini. Mulțumesc, Vicky. Vreau... Gospa Grappini. Um, ekstrem, da je important in punktu. Hvala. To poročilo je po mojem mnenju izredno pomembno. Konkurenčna politika lahko pomembno prispeva k izgradni zdravega gospodarstva, če seveda dobro deluje. Lahko prispeva tudi k temu, da se razvajajo, da se razvijajo majhna in srednja velika podjetja. Majhna in srednja velika podjetja je treba seveda eh, podpirati in jaz to dobro vem, kaj ti prihajam iz tega področja. Recimo eh, monopolni položaj na trgu, neizvajanje protikartelne zakonodaje, Eh, če vse to staja samo na papirju, nam to nič ne pomaga. Nič nam pomaga, če imamo poročila in eh, direktive, pa se te potem ne izvajajo v realnosti. Eh, gre predvsem za problem monopolnih položajev podjetij na trgu. Jaz sem kot predsednica majhnega podjetja v moji državi skušala dokazati monopolni položaj nekega večjega podjetja na trgu, pa mi to ni uspelo. Ehm, to seveda povezano tudi z, mm, z protikartelnim pravom. Tukaj treba zagotoviti nekaj več eh, transparentnosti. Sama sem uložila nekaj predlogov sprememb. Če želimo korektno konkurenčno politiko, se moramo osredotočiti tudi na čezmejno poslovanje. No in tudi se povonoma strinjam za hrvaško kolegico. Tudi v moji državi uh, obstaja nelojalna politika do potrošnikov. Kajti izdelki istega podjetja ima slabšo kakovost pri nas, kot pa ki v tujini. To poročilo je zelo pomembno. Če ne bomo poskrbeli za ustrezno izvajanje zakonodaje konkurenčnega prava, potem eh, eh, s tem ne bomo nikomor pomagali. Hvala. Tudi sama sem eh, spremljala to razpravo, ogledala sem si predloge sprememb in no, mislim, da je konkurenčna politika tista, to lepilo, ki drži skupaj naše države članice. Eh, istočasno pa ehm, se je pokazalo, da eh, je zelo nevarno, če se zatekamo v protekcionizem, če ne spoštujemo načela subsidijarnosti in tako naprej. In to je velik izziv pri naši poti naprej. Zato si moramo, da bomo sodelovali tam, kjer je to koristno, da se bomo prizadevali za enake konkurenčne pogoje za vse, istočasno pa moramo spoštovati subsidijarnost. To je um, neka pomembna lekcija, ki bi se jo morali naučiti na podlagi izid, eh, izida sinočnih volitev. Beseda vračam pročevalcu. Hvala lepa. Vidim, da obstaja tukaj visoka stopnja strinjanja. še nekaj specifičnih odgovorov. Za Kristo sva se že pogovorila, tako da bom kratek, mislim, da lahko najdeva rešitev v zvezi z vsemi predlogi sprememb, ta mobilna strokovna skupina konkurenčne politike pa izhaja iz napačne analize. Pri državni pomoči pa sem seveda pripravljen eh, sprejeti tvoj predlog. Potem imaš naslednika podjetja. Gospod eh, Zula, to je eh, zimzeleno, zimzelena melodija. Vem, da je več kot 90 odstotkov evropskih podjetij majhnih in srednjevelikih podjetij, ampak gre za konkretno zakonodajo. Lahko vi z vašimi predlogi sprememb, mi z našimi predlogi sprememb preprosto ne dobimo večine. Uh, čeprav je tukaj zelo specifično področje. Majhne sene velika podjetja imajo specifične potrebe, ne moremo vseh podjetij obravnavati enako. Če pa imate tukaj kakšne konkretne predloge, sem jih seveda prvi pripravljen poslušati. Vesel sem, da Alde podpira moje stališče. Uh, No, Alde sami niso svojih amantmajih hvalili gospe Vestager, tako da tega jaz ne bom počel na mesto njih. Potem malo podajni sektor, tudi tukaj uh, gre za pomembne probleme, ki jih ne moremo reševati samo za, tem, za politiko konkurence. Potem vesela sem, da je gospa Trošinski omenjala, uh, 34. predlog spremembe. Prvi del tega predloga spremembe je uh, identičen temu, ki sem ga uložil tudi jaz, uh, ko gre za. Uh, Čezmejna pravila konkurenčne politike pa seveda ta veljajo samo za čezmejne primere in tukaj ne bomo posegali v francosko subsidijarnost. In pa še v zvezi s tem, kar je povedala Bibi o diskriminaciji. Uh, ja, zelo se mi zdi zanimiva ta študija, ki jo pripravljaš, ampak bojim se, da eh, konkurenčna politika ni ista kot antidiskriminatorna politika. Zato bi jaz tukaj omenil ta geoblocking, ki ga trenutno uporabljamo za preprečevanje diskriminacije v spletnem svetu. No in pa še Vicky Ford in pa Marija Grappini sta našteli nekaj pomembnih točk, ki jih bomo skušali vključiti v mnenje. Hvala lepa za vaše pripombe, o tem se bomo ponovno pogovorili 28. novembra in upam, da nam bo takrat uspelo najti nekaj dobrih rešitev. Komisijo bom prosila naj poda svoje komentarje v pisni obliki. Eh, takrat, ko bomo dobili kompromise, nažalost nam je zmanjkalo časa, kajti slišali smo nekaj dolgih prispevkov o drugih točkah. Hvala lepa kolegi, hvala lepa tolmačem